Kolegi, per favore. Kolegi, prosim vas, da zasedete svoje mesto, tako da bomo lahko za majhno zamudo pričeli z današnjo sejo. Seja bo danes dokaj intenzivna in eh, posvetili bomo uro in pol glasovanju. Mislim, da ni potrebno, da preverjamo elektronsko kartico, kaj ti boste takrat, ko jo boste utaknili v napravo, prosil bi vas, da to storite, boste takoj ugotovili, če naprava deluje, se pojavi napis z vašim imenom. Če temu tako pomeni, da je karta uh, povezana in eh, da uh, deluje in torej s tem lahko začnemo uh, z glasovanjem nadaljevanjem prve točke na dnevnem redu, ki zadeva poročilo oziroma resolucijo Oma, Omen Reuten v zvezi z napredkom Turčije. Začnimo s prvim odstavkom, predlog spremembe 9 za. Predsednik se oprošča, predlog spremembe 28 za. Dvignite roko, prosim proti. Zavrnjeno. Želite, da preverimo številko 28 v redu, potem uh, bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat. 30 glasov proti, 20 za. Kdo želi me opozoriti na nedelovanje svoje glasovalne naprave? Ne. V redu, oziroma dva panceri in munic in peterle. Torej, proti smo rekli, koliko glasov je bilo proti? 30 torej s glasovi proti, eh, ki so bili nakazani eh, z roko, imamo 32 glasov proti, 20 za, torej zavrnjeno. Predlog spremembe 29 in sicer po delih, prvi del za, proti, zavrnjeno, drugi del za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe poročevalke za, proti, sprejeto. Prehajamo zdaj na dva, številko 32. Za, proti, zavrnjeno. 33. Boskult za, proti, zavrnjeno. 34 Howit objavil se za. Ne, se oprošča predsednik 34 odpada, ker to že pokriva kompromisni predlog. Prejdemo k eh, številki 2, torej kompromisni predlog 2 za, proti, sprejeta. 35 in 36, 37, 38, to je že zajeto v kompromisnem predlogu. Prehajamo k kompromisnemu predlogu 3 za proti. Sprejeto. Prehajamo zdaj k številki 48. Vse ostalo je že zajeto v kompromisu 3 za v zvezi s številko 48. Proti. Zavrnjena. Predlog spremembe 49 za. Proti. Zavrnjena. Predlog spremembe 50 v dveh delih. Prvi del za proti sprejeto. Drugi del za proti zavrnjeno. 51 za proti sprejeto. Kompromisni predlog 4 za. Proti. Sprejeto. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, zato zajeto v kompromisu 4. Ustni predlog spremembe poročevalke, kjer se eh, pač predla, pre, besedo, besedo je prosila gospa Flötra, izvolite. Euh, Hvala. Torej, tukaj gre za to, da. Spremo ustni amandma poročevalca. In da k temu dodamo še poziv turškemu eh, parlamentu za soglasje k ustavni reformi. To je torej dodatek k ustnemu amandmaju poročevalca. Hvala. Kido alla relatrice Amar. Hvala, sprašujem poročevalko, če se oglaša in če podpira ta uh, predlog, gospe. Da, predsednik, soglašam s tem predlogom. To, da včeraj smo imeli razpravo v zvezi s, to, o, s tem vprašanjem, odgovorila sem gospe Flotha v zvezi s to temo in sem zadovoljna, da je zamenjala na tak način zdaj um, formulacijo ustnega predloga. Hvala. Redu, potem bomo glasovali o tem ustnem amandmaju, z, oziroma s, glasovali bomo o tem uh, amandmaju z ustnim amandmajem, deveti stavek za, proti, sprejeto, 61 za, proti, zavrnjeno, 62 za, proti, zavrnjeno ne sprašujem, kdo je vzdržan, razen če kdo želi to izredno pokazati in zato, da pospešimo v postopek glasovanja. Upam, da soglašate. 63 za proti sprejeto. Ne, zavrnjeno, pravi predsednik, morda nisem bil dovolj pozoren. V redu, zavrnjeno, torej 64. V redu, potem bomo preverili. Amandma 63, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Izid glasovanja. 44 plus en glas, torej 45 proti, 45 proti, 20 za zavrnjeno, tako kot ste pravilno gotovili. 64 za proti zavrnjena. 65. Lamsdors z ustnim amandmajem, ki je tukaj zapisan za, proti, sprejeto. 66 za, proti, ne vem, jaz bi preveril, torej 66 bomo preverjali elektronsko, glasujemo. Glasujemo v zvezi s točko 66. Konec glasovanja. Izid glasovanja. 26 glasov proti, 34 za, se pravi, da, eh, oziroma 27 proti, ker uh, ena naprava ne deluje in torej bi rekel, da je sprejeto. 67. Oziroma 67 odpade, ker um, v povezavi z točko 66, 68 za, proti, zavrnjeno, 69 za, proti, zavrnjeno, 70 z ustnim amandmajem, ki je že zapisan v glasovalnem seznamu, za, proti, sprejeto. 71 bazilsku za, proti, zavrnjeno. 72 paletski za, proti, zavrnjeno. 73 za, proti, zavrnjeno. 74 za, proti, zavrnjeno zavrnjena. 75 jatemaki za, proti. Ne, mislim pa, da moramo preveriti. Glasujemo elektronsko o 75 prelogu. Glasujemo. Glasujemo zdaj o 75. Konec glasovanja. Torej, dva glasova moramo dodati torej 35 proti, 35 za, glede na to, da je glasovanje izenačeno, je zavrnjeno. Sam nimam glasovalne kartice, ampak sem hotel glasovati za. 36, Redu, potem 36 za in 35 proti, se pravi, da je ta točka potrjena, sprejeta. 76 odpada, 77. Za. Proti. Ne vem. Bomo preverili. 77 glasujemo. Glasujemo. Pre, konec glasovanja. Izid 56 proti, a potem ne dvigujete roka. 56 proti, 10 za, zavrnjeno. 78 van orden za proti, zavrnjeno. 79 za, proti, zavrnjeno. 80 Lambsdorff za, proti. Tukaj bi še enkrat preveril, glasujemo o a, eh, predlogu 80. Konec glasovanja izid v zvezi z glasovanjem o predlogu 80. Trideset glasov proti, petintrideset za, oziroma dvaintrideset proti, torej sprejeto. Kompromisni predlog pet za, proti, sprejeto. Prehajamo na predlog 83 z ustnim amandmajem, ki je že navedeno, naveden v besedilu za, proti, sprejeto. Prehajamo na 84 za, proti, zavrnjeno. 85 van orden za, proti, zavrnjeno. 86 paletski za, proti. Proti. Zavrnjeno. Kompromisni predlog poročevalke eh, glas za. Proti. Sprejeto. In sedaj preskočimo na predlog spremembe 95. Vsi ostali odpadejo, ker so zajeti v kompromisnem predlogu 6. Torej za eh, v zvezi z 95. Proti. Zavrnjeno. 96 za, proti, zavrnjeno. 97, Belder, ne, se oprošča predsednik, to je že zajeto v kompromisnem predlogu. 6, 8 in 9. Kompromisni predlog 7, poročevalke za, proti, sprejeto. 99 je zajet, 100, Mauro, za. proti. Sprijeto. 101 Bilder za. Proti. Zavrnjeno. 102 Howit Objols. Bom prebral besedilo. Glasujemo samo o končnem delu mandmaja. Za proti sprejeto. 18, odstavek 1803 za, proti, zavrnjeno. Amandma 104, Mauro, za, proti, zavrnjeno. 105, Belder, za, proti, zavrnjeno. 106, Belder, za, proti, zavrnjeno. 107, Belder, za, proti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 Kompromisni predlog 8 poročevalke za, proti, sprejeto. S tem odpadejo uh, naslednji, prehajamo na točko 115, Madlener za, proti, zavrnjeno. 116, eh, graf Lambsdorff za, uh, ustni predlog, ki je naveden v glasovalnem seznamu za proti sprejeto 117, 118 odpadata, prehajamo tudi 119, prehajamo na 120 za, proti zavrnjeno 121 za, proti zavrnjeno 122, Kles Molcer za, proti zavrnjeno zavrnjeno. Boskurt 123 za eh, in sicer po delih. Prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del 123, torej za, proti, sprijeto. 124 kazak. smo zavrnili prvi del a, amandmaja 123 in zato glasujemo o 124 za. Proti. Zavrnjeno. Jate Maki, 125 za. Proti. Mislim, da bomo morali elektronsko preveriti. Glasujemo o 125. Konec glasovanja izid. 41 proti 30 za zavrnjeno. 126 papadopulo za proti zavrnjeno. 127 Howit objolj s 127, torej z ustnim amandmajem za proti sprejeto. 128 Svensson Cornelissen za proti ne vem. Mislim, da je zavrnjeno. Ne dvigujete dovolj rok in zato jim je težko opraviti svoje delo. Rekl sem zavrnjeno, ampak bi vas prosil, da mi pokažete, kako znate glasovati. 129 za. Ne želijo preveriti. V redu, potem bomo 128 preverili elektronsko, zdaj glasujemo. Elektronsko preverjamo 128. Konec glasovanja o 128. 45 proti 27 za zavrnjeno. Tole, če ne dvigujete rok, ne moramo praviti svojega dela. 129. Izvolite, želite besedo, Sara Franka. Ja, predsednik, postopkovno vprašanje. Rad bi, da preverimo glasovanje kar zadeva um, člane političnih skupin, kajti imamo občutek, da nas glasuje več članov v odboru. Glede na to, da imamo uh, kar 73 glasov, po mojem mnenju bi morali jih imeti 70, morda se motim, da želijo bi, da to preverimo, predsednik. Hvala. Mm, Torej, razlog, ki Eh, nam ga daje sekretarjat, je, da dejansko imamo dva več iz naše skupine, po pravici povedano, to, da ker Rija in Brok nima ta kartice, se to nekako uh, um, kompenzira z tema dvema, ki jih imamo odveč in torej število bi moralo biti pravilno in uh, glasovanje bi moralo biti torej uh, zakonito. Prehajamo na točko 129 um, za. 129 za, proti, zavrnjeno. 130 Howit Abjols po delih prvi del za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, zavrnjeno. 131 Flotre Lunaček za, proti, zavrnjeno. Dobro, preverimo. Številko 131. Glasujemo elektronsko o številki 131. Si chiude il voto elettronico sul 100. Konec glasovanja. Pravijo, da ima EPP dva glasova več, zato ker sta začeli delovati glasovalni kartici. V vsakem primeru 38 proti 32 za zavrnjeno. Odstavek 26. Amandma 132. Flotre za? Proti? Zavrnjeno. Enaka večina. Kompromis 9. Za? Proti? Potrjeno. Gremo na 135. Ustni predlog spremembe. Za? Proti? Proti? prijeto 136 flotre lunaček za proti sprejeto. De Kaiser 137 ustni predlog spremembe za proti sprejeto. 138, 139 sta identična, flotra lunaček za, proti, zavrnjeno. 140, van orden, za, proti, Zavrnjeno. 141. How it obuls. Za. Proti. Zavrnjeno. 142. Kazak. Za. Proti. Zavrnjeno. 143. Flotre Lunaček. Za. Proti. Zavrnjeno. 144. Salavrakos. Za. Proti. Zavrnjeno. 145. Paletskis. Za. Proti. Proti? Zavrnjeno. Klajs Mulcer 146 za. Proti? Zavrnjeno. 147 je bil umaknjen, 148 pa Padopolu za. Proti? Zavrnjeno. 149 Krajs Dörfler za. Proti? Zavrnjeno. 150. Hadži Georgiju za proti zavrnjeno 151. Trianta Filides, težko je zgovoriti to za me, za proti zavrnjeno. 152 Howitt, Obiols in drugi za poročevalka je za, kdo je proti sprejeto. Kompromis deset, poročevalke, po delih, prvi del. Za, proti, sprejeto. Drugi del, za, proti, sprejeto. Madlener 153, 154 in 155 odpadajo. 156 po delih, flotre luneček, prvi del za. Proti zavrnjeno. Drugi del? Ne. Ne, to zajema kompromis 10. 157 je bil umaknjen, 158 in 159 tudi, 160 in 161 zajema kompromis 10, potem 162 je bil umaknjen, 164 pa je kompatibilen. Kdo je za? Proti? negotov rezultat. Glasujemo elektronsko o številki 164. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Končni rezultat. Nekdo ne glasuje. 31 proti 37. Sprijeto. 165. 165 ne ker smo izglasovali 164. 166 je bil umaknen, kompromis 10 zajema 167, 168 je bil umaknen, gremo kar na 171 bo skur. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 172 stala vrakos. Za. Proti? Zavrnjeno. 173 je bil umaknjen, 174. Hadi Georgiju za, proti, zavrnjeno. 175 Van Orden za, proti, zavrnjeno. 176 Kazak za, proti, zavrnjeno. 177 Hauto Bjols za, proti, zavrnjeno. 178 Boskurt za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 179 Kreisdorfler za, proti, zavrnjeno. 180 Teokarus, umaknjen Papadopolu tudi. 182 za, proti, zavrnjeno. 183 umaknjen, 184 Hawit in tako dalje za, proti proti, sprijeto. 185 vergiat in tako dalje, za, proti, zavrnjeno. 186 haotobiol za, proti, zavrnjeno. 187 flotraluna čekeler za, proti, zavrnjeno. 188 tanok koval in drugi za, proti proti, zavrnjeno 189 Lambsdorff za, proti, zavrnjeno 190 Palickis za, proti. Preveril bi 190, torej glasujemo elektronsko o številki 190. Glasovanje je zaključeno. V zvezi za številko 190 še vedno imamo nekoga, ki ne glasuje, nekdo je očitno na kavi. 38 proti 32 sprijeto. 191, Klajs Molcer za, proti, zavrnjeno. 192, Kraljsdorfler za, proti, zavrnjeno. 193, Tanok Koval in tako dalje za, proti zavrnjeno 194, Klajs Mölcer za, proti, zavrnjeno 195 in 196 sta identična, Flotre, Lunače, Keller, Howitt, Obiols, kdo je za, proti, zavrnjeno 197, Krajsl, Dörfler, Ertug. Kaj želite preveriti? 195. 195 in 196 preverimo elektronsko. Glasujemo. Dva ne glasujeta. Eden. Zanima me, kdo je tisti en. Končni rezultat 41 proti 29. Jaz sem tisti. Nimam kartice, zato ne morem glasovati. Ampak, če nimate kartice, potem se to ne pokaže. Nekdo, ki je kartico ustavil, ne glasuje. Če vi kartice nimate, potem mi ne pokaže tukaj, da ste prisotni na elektronskem glasovanju. Nekdo je, ki je ustavil kartico, pa ne glasuje. To je misterij. 197. Kreisel, Dörfler, Ertug za. Proti. Tudi sam nisem prepričan. 197 glasujemo elektronsko. Zaključuje se elektronsko glasovanje o številki 197. Končni rezultat. Za 29 proti 41. Lepo prosim, dvigujte roke, zato ker sicer zapravimo več časa. 198 kazak. Za. Proti. Zavrnjeno. 199 papadopolu. Za. Proti. Zavrnjeno. 200 flotra lunače keller. Za. Proti. Zavrnjeno. 201 Adi Georgiju. Za proti, zavrnjeno, 202 preda za, proti, zavrnjeno, 203 mejer količek za, proti, zavrnjeno, 204 in 206 identična, Papadopolu in Trianta Filides za, proti, zavrnjeno, 205 Hadi Georgiju za, proti, zavrnjeno, zavrnjeno. 207 Tena Kowal za, proti, zavrnjeno. 208 Mulcer Kleis za, proti, zavrnjeno. 209 Van Orden za, proti, zavrnjeno. 210 Jana Kodakis za, proti, zavrnjeno. 211 Kazak za, proti proti, zavrnjeno. 212 Mauro Nikolas za, proti, zavrnjeno. 213 Kopa za, proti, zavrnjeno. 214 Mojcar Klajs, ne, je brezpredmeten, ker je bil spred kompromis 5. 215 za, proti zavrnjeno. 216, 217, 218, 219, 220, zajeti v kompromisu 9. Glasujemo o 221. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 222 kazak je kompatibilen s kompromisom 9 za. Proti? Zavrnjeno. 223 salavrakos kompromis 9 odpade, 224, tudi tem ne bomo glasovali, 225 za, proti, zavrnjeno 226, avtobiol za, proti, zavrnjeno 227 za, proti, zavrnjeno 228 za, proti, zavrnjeno 228 za, proti, Zavrnjeno. 229 Bilder za, proti. Zavrnjeno. 230 za, proti. Zavrnjeno. 231 Lamsdor Weigel za, proti. Sprejeto. 232 za, proti. Zavrnjeno. Klajs Molcer 233 za, proti. Proti. Zavrnjeno. 234 Madlener. Za. Proti. Zavrnjeno. 235 in 236 sta identična. Šolc, Mejer, Countess, Količek. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 237, Kazak. Za. Proti. Zavrnjeno. 238 Hauta Bios Gomez. Za. Proti. Zdi se mi, da ste se utrudili, ne dvigujete rok. Preverimo. 238. Glasujemo. Glasujemo. Votate. C'è sempre qualche dormì. Nekdo še vedno spi. 39 proti, 31 za. Zanima me, kako bi glasoval tisti, ki še spi. Ustni predlogi spremem poročevalke. Kot vidite, to je zelo dolgo besedilo. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 239, DAF, za, proti. Zdi se mi, da sprejeto. 239. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sempre il dormiente. 239, un piccolo giallo. 32 proti, 38 za. Prav imate vi, ampak če ne dvigujete rok, ne morem videti od tukaj. 240 dav za proti. Zavrnjeno 241, da Feigl za, proti. Zavrnjeno 242, Madlener. Želite, da elektronsko preverimo 241? Dobro. 241. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Adesso sono due che dormono. Chiud- Dva še spita tokrat? Zaključujemo. Glasovanje sprejeto. 243. Za. Proti. Zavrnjeno. 243. Jana Kodakis, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Uvodna izjava A. Dva in tri sta identična. Kdo je za? Proti? Zavrnjena. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Zavrnjena. Številka pet preda je bil umaknjen. Glasujemo o šest. Bo skot za? Proti? Proti. Zavrnjeno. Sedem. Ferm taler za. Proti. Zavrnjeno. Osem. Šolc za. Proti. Zavrnjeno. Devet. Kazak za. Proti. Zavrnjeno. Uvodna izjava B. Zavrnjeno. 10 in 11 sta identična. Van Orden, Howard, Objoz. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Uvodna izjava C12, 13, 14 so identični. Howard, Objoz in drugi podpisniki. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 16, Flotra Luna Čekeler za. Proti? Zavrnjeno. 15 havatobiols za, proti, zavrnjeno, 17 kreiseldörfler za, proti, zavrnjeno, 18 prede za, proti, zavrnjeno, 19 kleismulcer za, proti, zavrnjeno, 20 šolc za, proti, zavrnjeno, zavrnjeno. 21 kopa za proti, zavrnjeno. 22, Kreisel-Dörfler, Ertug za proti, zavrnjeno. 23, Poskur za proti, zavrnjeno. Andiamo al 24 Kazak. 24 Kazak za proti. Proti? Zavrnjeno. 25. Van Orden. Za? Proti? Zavrnjeno. 26. Šolc. Za? Proti? Zavrnjeno. 27. Šolc. Za? Proti? Zavrnjeno. Številka ena bo skort. Za? Proti? Zavrnjeno.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 Ne morem verjeti, tudi ob končnem glasovanju nekdo še spi. Nekdo, ki je prinesel svojo kartico. 60 proti nič, čestitke poročevalki, soglasno sprejetje. Zunaj imamo kočijo s štirimi konji ki čaka na kolegico Umen Rojten, zato da bo požela ovacijo vseh kolegov. Nadaljujemo s končnim glasovanjem glede napredka, ki ga je dosegla nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija, poročevalec Zoran Taler. Preden glasujeme, je gospod Taler prosil za besedo, ki mu jo kar dajem. Gospod Taler. Per favore, un attimo di silenzio, ha chiesto la parola il relatore Thaler, ne ha facoltà. Uh, you, uh... Hvala, predsednik. Glasovalni seznam, kot rečeno že včeraj, ko smo govorili o pristopu k vprašanju Makedonije dogovorjen. Eh, v zadnjih urah in minutah je prišlo nekaj prošen za ločena glasovanja oziroma glasovanja po delih in če pogledate seznam, boste videli, da smo skušali se držati prvotnega namena in tudi besedile, zato je pomembno, da v teh primerih, kjer je prišlo do zahtev po glasovanju po delih, glasujemo vendarle za. Hvala lepa. Bene. V redu, s tem pojasnilom bomo nadaljevali z glasovanjem. Prvi odstavek, prvi predlog spremembe, Džanako Kumocakos za, proti, zavrnjena. Predlog spremembe 2, za, proti, zavrnjena. Predlog spremembe 3, taler, za, proti, sprejeto. Pet Kovačev Stojanov. Ne, tri sprejeto, torej pet uh, je brezpredmeten, šest, sedem, zdaj glasujemo osem za, proti, sprejeto, devet bazilsko za, proti, sprejeto, bazilsko deset za, proti, zavrnjeno. Janaco, Janaco, como tacos, enajst za, proti, zavrnjeno. Dvanajst, čacima, kakis Nikolaj za, proti, sprejeto. Trinajst, Janaco, como tacos za, proti, zavrnjeno. Štirnajst, taler glasujemo z ustnim predlogom spremembe za, proti, sprejeto. 15. Kukan Ibrisagič za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog poročevalca za, proti, sprejeto. Prehajamo sedaj na ustni predlog spremembe ena, vse ostalo odpade zaradi glasovanja kompromisnega predloga. Torej, a, glasujemo o, o ustnem amandmaju ena za proti sprejeto. 19. Allora, ha chiesto di intervenire. Prosila je za besedo podpisnica amandmaja, gospa Kornelisen, izvolite. Thank you. Um... Hvala lepa. Imam uh, ustni mandma takole v zadnjem trenutku, da bi upoštevali določene senzibilnosti. Tukaj piše, da Makedon, tukaj govorimo o makedonskih oblasteh. Vem, da je to uh, pridevnik in da bi to lahko sicer eh, uh, uporabili, ampak bi vseeno lahko raje uporabili dikcijo Skopje Authorities, torej oblasti v Skopju. se non accettano allora, orale, non, non... se eh, avete ascoltato l'emendamento orale se prisluhnili usnemu predlogu spremembe če kdo temu nasprotuje morate ustati Se pravi, da ustanite, če ste proti temu. Na plenarnem zasedanju se držimo tega pravila. Če nasprotujete ustnemu predlogu spremembe, oziroma kdor je proti temu, naj ustane. Kdor temu nasprotuje, če imamo eh, precejšnje število eh, kolegov, eh, ki temu nasprotujejo, bomo potem zavrnili ustni predlog spremembe. Mm, zdi se mi, da je kar precejšnje število in torej ne bomo glasovali o tem. Glasujemo o 19, tako kot je zapisan v besedilu, torej z izrazom makedonski. Za proti sprejeto. 20. Tremopulos. To je, eh, torej 19 smo sprejeli, torej odpade 21. Glasujemo. Bazesku. Za. Proti. Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe poročevalca k odstavku 8. Za. Proti. Sprejeto. 22. Bazesku. Za. Proti. Zavrnjeno. 23 talar za. Proti. Sprejeto. 24. Ibrizagič Kukan za. Proti. Ne vem, bi rekel, bi sprejeto. Z kakim dvomom. Spet ste se utrudili, dajte malo telovaditi in dvigujte roke. Ustni predlog spremembe številka 3. Poročevalca ki sicer je brezpredmeten, ker je bil sprejet amandma 24-25, torej, Džanako Kumucakos. Samo v zvezi z besedo, ki je zapisana v glasovalnem seznamu, za, proti, zavrnjeno. Ja, bomo preverjali, ker ne dvigujete rok. 25, predlog spremembe 25 glasujemo samo v zvezo, zvezi z besedo urges. Glasujemo. Imamo vedno tega zaspanca. In zdaj pa izid 29 proti 37 za sprejeto. Drugi kompromisni predlog za proti sprejeto odpadejo potem vsi ostali amandmaji do ustnega amandmaja 4, poročevalca za, proti, sprijeto. Predlog spremembe 31, kukani bras, ibrisa, gič za, proti, sprijeto. 33, Svensson Kornelisen za, proti, sprijeto. 34, Kornelisen Brantner za, proti proti. Jaj, spet ne vem. Bomo elektronsko preverjali. 34 glasujemo. Konec glasovanja. 38 proti 27 za zavrnjeno 35. Za. Proti. Sprejeto. 36. Svensson Cornelissen za. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog tri poročevalca za. Proti. Sprejeto. Odpadejo 37, 38, 39, 40. O tem ne bomo glasovali. 41 tudi in 42. Potem takom glasujemo o številki 42 za. Proti. Sprejeto. 43 taler za. Proti. Sprejeto. 44 salavrakos za. Proti. Sprejeto. Ne ga nekdo opozarja. Bomo preverjali, pravi predsednik. Oprostite, ampak nisem dobro videl. 44, torej glasujemo. Glasujemo o predlogu 44. 48 proti, 17 za. Se pravi, da je zavrnjeno. 45, Džanako Kumocakos. Za. Proti. Zavrnjeno. 48 za, proti, zavrnjeno 47 van orden, za, eh, proti, zavrnjeno 49 taler, za, proti, sprejeto 50 za, Se oproščam, sem se zmotil, 50 je brezpredmeten, ne glasujemo o tem, kar je 49 bil sprejet. Torej, prehajamo na 46. Ne, tudi to smo že opravili. Torej, kompromisni predlog 4 po delih. Prvi del. Glasujemo za, proti, sprejeto. Drugi del za. Proti. Sprejeto. 51 je že zajet v uh, kompromisu 4 in sicer tja do številke 57. Glasujemo zdaj o 57 za, proti, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 5. Nikolaj za, proti, zavrnjeno. Glasujemo za je o predlogu spremembe 58 taler. Podelih prvi del. Za, proti, sprejeto. Drugi del. Za, proti, sprejeto kompromisni predlog pet poročevalca v treh delih. Prvi del za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, sprejeto. Tretji del za, proti, sprejeto. S kompromisnim predlogom 5, potem so brezpredmetni 59, 60, 61. Approscian se, da se posvetim, posvetujemo trenutek. Allora, come indicato nella, nella lista di voti. Tako kot je navedeno v glasovalnem seznamu, bomo uh, morali glasovati o uh, predlogu 60 do točke, kjer, ki je navedena v um, glasovalnem seznamu. Torej, 60 za, proti, zavrnjeno. 61. 60 bomo preverjali v redu. V redu. Torej, elektronsko glasujemo o 60. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 proti, 41 za sprejeto. 61. Ne, ker to spada v kompromis. 1, 62 petrle za. Proti. Sprejeto. 32 basesku. Ne, to je že zajeto, ker je 62 sprejet, odpade, torej uh, 63, cela vrakosa. Imamo dva dela. Glasujemo o prvem delu, do underline countries, za, proti, zavrnjeno. Vse ostale pa je brez predmetno, ker je zajeto v kompromisu. 60, 64, torej, torej 64, 65, 66, vse to je zajeto v kompromisu 5 oziroma je pokrito že v amandmaju 65, torej glasujemo 67 v treh delih, prvi del za, proti, sprijeto, drugi del za, proti, sprijeto, tretji del za, proti, sprijeto, proti sprejeto. 68 ne, ne, to je že v kompromisu 5, 69 Korneli Senbrantner za, proti, zavrnjeno, 70 Mölcer za, proti, zavrnjeno, 71 Kopa za, proti, sprejeto, 72 za, proti, zavrnjeno. 73 za, proti, zavrnjeno. 74 Salavrakos. O tem glasujemo, ne, ja, za torej, proti, zavrnjeno. 75 kopa, za, proti, zavrnjeno zavrnjena. 76 že enako kot vsako za, proti, zavrnjena. 77 kanti za, proti, zavrnjeno. 78 ne, o tem ne glasujemo, ker je identičen s 77. 79 za, proti, zavrnjeno. 80 taler za, proti, sprejeto 81 taler za, proti sprejeto 82 kopa za, proti sprejeto. V redu, tako spremenjeno bomo, spremenjeno bomo a, glasovali resolucijo v celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. 56 za, 5 eh, proti, čestitamo poročevalcu in 5 vzdržanih. 5 proti, 5 vzdržanih. S tem je poročilo sprejeto. Prehajamo zdaj na glasovanje o napredku v letu 2009, eh, o napredku Hrvaške. Poročevalec je gospod Svoboda. Prvi odstavek, amandma 12 v štirih delih. Za prvi del. Kontrari. Proti. Sprijeto drugi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Tretji del. Ustni predlog spremembe poročevalca. Za. Proti. Sprejeto. Četrti del za, proti, sprejeto, ampak res lepo prosim, dvigujte roke. 13. Za, proti, zavrnjeno. 14. Van Orden v dveh delih. Prvi del, za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Gremo naprej. 15 poselt v dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Sprejeto. Drugi del. Hočete preveriti dobro? Prvi del številke 15. Glasujemo elektronsko. 15. Chiudiamo il voto. 18 contrari, 40 favorevoli. 18 proti, 40 za. Rok pa še vedno ne dvigujete. Drugi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Drugi del glasujemo elektronsko. 15. Drugi del. chiusa la votazione. 32 proti, 29 za, zavrnjeno. 16 Lamsdorf za. Proti. Zavrnjeno 17, Brandner Cornelisen za. Proti. Sprejeto. 19 Bazesko za. Proti. Zavrnjeno. 18 Brandner Cornelisen za. Proti. Zavrnjeno. 20 Svoboda za proti. Sprejeto. 21 Brandner Cornelison za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis ena poročevalca v štirih delih. Prvi del za. Gospod Svoboda želi besedo. Hvala lepa. Ja Drugi del želim umakniti in sicer včeraj smo večkrat slišali da je v prvem delu vsebovana zahteva po sodelovanju z Iktijem. Gospod Bramerc je sam povedal, da ne ve, ali dokumenti sploh še obstajajo. Zato bi drugi del umaknil, zahteva po polnem sodelovanju, tudi glede dokumentov, je vsebovana že v prvem delu. Hvala lepa. Bene, allora votiamo la prima, la seconda e la... Glasujemo torej o prvem, tretjem in četrtem delu. Prvi del, kdo je za? Proti? Sprejeto. O drugem ne glasujemo. Tretji za. Proti. Sprejeto. Četrti za. Proti. Sprejeto. Ta kompromisni predlog spremembe pomeni, da prehajamo na številko 26 Weigel Arlaki. Podelih prvi del. Za. Proti. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti proti, sprejeto, Vajga Lambsdorff 27 za, proti, zavrnjeno, ustni predlog spremembe poročevalca za, proti, sprejeto. 28 odpade, 29 mlcer za, proti, proti zavrnjeno, 31 bazesko po delih. Prvi del za proti. Zdi se mi, da sprijeto. Drugi del za proti. Zavrnjeno. 30, Brandner Cornelisen za proti. Ni jasno. 30, glasujemo elektronsko. 30. Manjkajo ancora due voti. E manca... Še dva glasova nam manjkata in tisti en običajni. Torej 30 proti 29, zavrnjeno. 32, posled za, proti, sprejeto 34, je brezpredmeten 33, ustni, gremo na 36. Ne, ne, popravljam se, kompromis 2. Dobbiamo votare l'emendamento orale 3. Glasovati moramo o ustnem predlogu spremembe 3. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 35 je brezpredmeten in prehajamo na kompromis dve poročevalca. Za? Proti? Sprejeto. 36 Brandner Cornelisen glasovanje v treh delih, vendar pa je bil sprejet kompromis 2, kar pomeni, da je to brezpredmetno. 37. Vajga Lambsdorff Arlaki za. Proti. Sprejeto. 38 Svensson Cornelissen za. Proti. Sprejeto. 39 Molcer za proti, zavrnjeno 40, šolc, glasovanje po delih, prvi del za, proti, zavrnjeno drugi del za, proti, zavrnjeno 41 mlcer za, proti, zavrnjeno 42 šolc za, proti, zavrnjeno 43 bazesko za, proti, sprijeto. Odstavek 25, amadma 44 po delih, Brandner Cornelisen, prvi del, za, proti, zavrnjeno drugi del, za, proti, zavrnjeno 45 Brantner za, proti, zavrnjeno. 46 Brantner Cornelisen za, proti, sprijeto. 47 Brok za, proti, mislim, da sprijeto. 48 Brantner Cornelisen po delih, prvi del, za, proti. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Brandner. Prvi del je bil umaknjen. Zeleni so umaknili prvi del. Res je, zeleni. Nisem tega prebral. Po nepotrebnem smo glasovali. Torej, drugi del, kdo je za, proti,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 sprejeto. 49 Mlater Kornelisen za, proti, sprejeto. 50 Vajgel Lamstorf Arlaki za, proti, sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Številka dve, kdo je za. Mölcer je podpisnik, proti, zavrnjeno. Tri Vajgel Arlaki za, proti, zavrnjeno sprejeto. Štiri Vajgal Lambsdorff Arlaki za proti, zavrnjeno. Pet Mölcer za proti, zavrnjeno. Šest Vajgal Arlaki za proti, zavrnjeno. Sedem Vajgal Arlaki za proti, zavrnjeno kompromis tri poročevalca. Za, proti, sprejeto, brezpredmetni postanejo predlogi sprememb do enajst. Enajst podpisnik Šolc v treh delih. Prvi del za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zavrnjeno, tretji del, za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa 4a, amandma 1 posled, za, proti, sprijeto. Elektronsko glasovanje, končno elektronsko glasovanje glede tako spremenjenega predloga resolucije. Glasujemo. Z velikim veseljem vam sporočam, da se je zbudil naš kolega za spanec. Sedaj imamo vse glasove. 62 prisotnih, 62 je glasovalo. 54 za, nihče proti, 8 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Abbiamo l'ultima sessione di voto. In sedaj še zadnje glasovanje v zvezi s poročilom Sarjo Zvoljski zanesljivost oskrbe s plinom. Gremo kar na glasovanje. Kompromisni predlog ena poročevalca oziroma pripravljalca mnenja za, proti, sprejeto. 38, gremo na 38 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe šest eh, pripravljalca mnenja za, proti, sprejeto. Predlog smo imeli 40 za, proti, zavrnjena, nažalost. Predlog spremembe 7 pripravljavca mm, v treh delih. Prvi del za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, sprejeto. Tretji del za, proti, sprejeta. Kompromisni predlog 2 za, proti, sprejeta. S tem odpadejo vsi uh, amandmaji do kompromisa 3 in zdaj glasujemo o kompromisu 3 za, proti, sprejeto. Prehajamo na kompromisni predlog 4 za, proti, sprejeto. Prehajamo na 45. Hadži Georgiju za. Proti. Zavrnjeno. Deset pripravljalic mnenje za. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog pet za. Proti. Sprejeto. Gremo na 47 za. Proti. Sprejeto. Sem zadovoljen. 12. Por, poročevalec za, proti, sprejeto. 13. Eh, poročevalec za, proti, sprejeto. 14. Eh, vedno poročevalec za, proti, sprejeto. 48. Hadži Georgiju za, proti, zavrnjeno. 15. poročevalec za, proti, sprejeto. 16. poročevalec za, proti, sprejeto sprejeto 49 gržib za proti, sprejeto 17 poročevalec za proti, sprejeto 50 Hadži Georgiju za proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 poročevalca za 8, sprejeto. S tem so brezpredmetni predlogi 51 in 18, prehajamo na 52 za, proti. Ne vem, morda da zaščitim svoj interes, bomo glasovali elektronsko, niste dovolj glasovali, eh, dvigovali eh, roke, torej glasujemo za moj predlog spremembe, ampak me boste porazili niste dvigovali roke iz uljudnosti. Konec glasovanja. Mm, res je tako. Mm. E, torej 35 glasov proti 19 za, kako so me osramotili. Torej 53 pravi predsednik. Ja, zelo simpatični ste, pravi predsednik. Torej 53 za, proti, zavrnjeno. 54. kar je skladno z 53. Tukaj sploh nismo navedli niti, kako naj glasujemo. Torej 54 za, proti, oziroma za, za, proti. Ja, ste me preplavili. 19 uh, eh, za, proti, sprejeto. 55 rjera ni skladna za 19 in je brez predmetov 56 Hadži Georgiju za, proti, zavrnjena. Poročevalec 20 za, proti, sprejeta. 57 Hadži Georgiju Kantis za, proti, zavrnjena. 8, 58 je bil umaknjen kompromisni predlog 7 poročevalca za, proti, sprejeta s tem kompromisnim predlogom odpade potem cela vrsta drugih predlogov sprememb in gremo na 63. 22 je bil umaknjen, torej 63 za, proti, sprejeto. 23 paletski za, proti, sprejeto. 24 Hadži Georgiju za, proti, zavrnjeno. 25 Hadži Georgiju za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 8 poročevalcev za, proti sprejeto. Gremo zdaj na kompromisni predlog 9, ostala dva sta brezpredmetna s kompromisom 8, torej 9 za, proti sprejeto. Zdaj gremo na 28 za, proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 poročevalca za proti sprejeto. Gremo na 11 po delih, prvi del za, proti sprejeto, drugi del za, proti sprejeto. 30, ne, 30, 31 in 4. Vse to je že zajeto v kompromisnem predlogu. 11, 32, 32, 2 na orden za, proti, zavrnjeno. Landsbergis eh, 34, to je že zajeto v 11. Tudi 35 in torej končno glasovanje eh, in sicer z elektronskim glasovanjem glasujemo. Glasujemo. Še vedno glasujemo, še trije kolegi morajo dati svoj glas verjetno so pozabili v eh, kartico v napravi, ko so odšli iz dvorane in torej s tem eh, je zdaj konec glasovanja o besedilu. Štire glasovi proti, 47 za, en vzdržan, čestitamo poročevalcu. Eh, resolucija o varnosti, o zanesljivosti oskrbe s plinom je sprejeta. Poudarjam, Eh, in čestitam kolegom, povdarjam, da smo s tem zaključili glasovanje točno ob 10.30, tako kot predvideva dnevni red. NASA eh, pravzaprav disciplinira našo dvorano. Bene, allora diamo qualche. Edu dajemo vam par minut uh, na voljo, zato da kdo želi lahko zapusti dvorano, s tem, da smo zdaj zaključili to uh, seanso glasovanja, torej lahko kdo želi zapusti dvorano, na to pa bomo pričeli z razpravo o a, naslednji točki na dnevnem redu in sicer gre za razrešnico za leto 2008 splošni proračun Evropske skupnosti ozdelek 3 komisija. To je, to je mnenje, pripravljalec mnenja gospod Galer lahko a, a, prevzame besedo, da uvede temo. Izvolite gospod Galer. Ja, danke, Hvala lepa, predsednik. Ne vem, ne bi morda počakali kakšno minuto, da ljudje odidejo iz dvorane, da bo nekoliko več miru. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Siamo stati puntuali prima. Ja, res, ne zamujemo, torej eh, lahko počakamo še kakšno minuto. Bomo počakali še par minut, da a, pač eh, ljudje a, eh, utihnejo in potem vam bom predal besedo. pregherei i colleghi che stanno per lasciare l'aula. Se ubi colleghi che zapuscio dvorano, da to storio cimprei, tako da nam eh, omogočijo, da nadaljujemo z delom. Vidim, da med, nekateri med vami se še dalje pogovarjajo v dvorani, ampak eh, te pogovore lahko nadaljujejo, ne da bi motili naše, našega dela zunaj dvorane. Hvala lepa. Izvolite, gospod Kaler, mislim, da imamo že ustrezne pogoje za vašo predstavitev. Izvolite. Ja, eh, Hvala lepa, predsednik. Tukaj torej gre za stališče odbora AFED, kar zadeva razrešnico za leto 2008. V letu 2008 so na področju, za katerega smo mi pristojni, opravili približno za 5 milijard evrov izplačil. Računsko sodišče v svojem poročilu ugotavlja, da je prišlo do določenih eh, nepravilnosti in da je potrebno okrepiti sistem nadzora za zvanje pomoč, za razvojno pomoč in za humanitarno pomoč, vsaj delno uh, okrepiti. Komisija opozarja na specifičen način dela računskega sodišča, ki v v vsakem letnem poročilu obravnava le del porabe komisije. Eh, večletne finančne okvire pa bi bilo potrebno na ta način bolje pregledati, da se lahko celoten cikl obravnava. V našem odboru se s takšnimi poročili običajno ne ukvarjamo, zato je pomembno, da ima računsko sodišče možnost opraviti eh, natančen pregled. Eh, zakonitosti in smotrnosti porabe. Za zunanje pomoč, eh, razvoj in širitev računsko sodišče daje negativno mnenje, vendar le pa je stopna nepravilnosti mnogo nižja zaradi eh, izboljšav pri izvajanju proračuna. Računsko sodišče je glede zakonitosti in pravilnosti izvajanja proračuna ugotovila nepravilnosti približno 3 do 5 odstotkih eh, vseh pregledanih primerov. To je bolje kot pri drugih področjih. Torej ta 2 do 5 odstotna stopnja napake je boljša kot na področju kohezijske politike in primerljivo z področju raziskav energetike, prometa. Eh, gospodarstva in eh, financ. Pravni okvir je še vedno zelo kompleksen in zapleten in nekateri nadzorni sistemi še vedno izkazujejo določene težave. Zato moramo skupaj z odborom za nadzor proračuna ustrajati na tem, da računsko sodišče v letnih poročilih in v posebnih poročilih upošteva tudi pripombe komisije, še posebej, ko gre za priporočila glede sprememb proračunskih pravil za naslednje proračunsko obdobje. E, moj predlog za stališče našega odbora temelji na najpomembnejših e, e, izdatkih in načinih izvajanja proračuna povezanih z našim delom oziroma z našimi pristojnostmi. Pripravljen sem glede podrobnosti govoriti s kolegi, lahko pa povem, da sem nekoliko omejen, kar zadeva število znakov, torej dolžino samega poročila, ki ga lahko podamo, ko bomo dobili amandmaje, se bo zadeva lahko dopolnila. Eh, kar zadeva sama priporočila, ta sem pripravil v angleščini, pet glavnih točk. Kot prvo, zdaj bom govoril angliško, pozdravljamo pozitivni razvoj dogodkov, kar zadeva transparentnost, zastavljanje ciljev in koordinacijo mednarodnih donatorjev, ki jo vzpostavlja eh, mehanizem Pegaze, ki, je, ki temelji na tako imenovanem timu. Uh, strokovnjaki za to področje bodo vedeli, da gre tukaj za novi inštrument za financiranje palestinske oblasti. Drugič, ugotavljamo mm, nadaljoč eh, trend vse večjih prispevkov eh, skladom, kjer je dejavnih več donatorjev, eh, še posebej v okviru OZN, vendar pa smo nezadovoljni glede eh, ustrajnih težav, s katerimi se sooča računsko sodišče, kar zdaj dostop do finančnih dokumentov. Eh, ki jih pripravljajo agencije OZN. Naslednja točka. Tukaj priporočamo jasne strateške cilje in eh, merljive kazalnike. Vzpostavimo že v strateških programskih dokumentih za Evropska, Evropski inštrument za sosedsko in partnersko politiko. Potem poročilo 16 iz leta 2009 Računskega sodišča v zvezi z Turčijo. To poročilo pokriva tudi obdobje pred uveljavitvijo inštrumenta, predpristopnega inštrumenta in tudi ugotavljamo, da je uveljavljanje tega inštrumenta bilo deležno določenih izboljšav, kljub temu pa povdarjamo pomen učinkovitega in pravočasnega nadaljnega vodenja reform eh, v predpristopnem inštrumentu in prav tako menimo, da je potrebno upoštevati priporočila računskega sodišča, ko gre za eh, pomoč pri izvajanju tega inštrumenta. Zadnja točka pa zadeva proračunsko podporo, to je pogost inštrument, ki ga uporabljamo, tudi zato, da na ta način izboljšamo svoj vpliv na zadevne države, ampak če želimo, da bi bila takšna pomoč uspešna, jo je treba pospremiti tudi za jasno implementacijsko strategijo in za ustreznimi nadzornimi mehanizmi, kar zadeva izvajanje plačilnih pogojev in doseganje strateških ciljev Unije v zvezi za prejemniki te pomoči. To so torej priporočila oziroma naše predloge, ki jih bomo posredovali odboru za nadzor proračuna. Hvala lepa. Grazie, relatore, Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu, predajamo zdaj besedo gospodu Broku. Hvala, predsednik. Z veseljem sem prisluhnil poročilu kolega Galerja, tudi v smislu, da je število nepravilnosti oziroma napak manjše kot na področju kohezijske politike. In mislim, da to govori v prid delu komisije, tudi dosedanje komisarke Ferrero Waldner in drugih. Eh, problem pa vidim druge, ki izhaja iz tega. Namreč mislim, da smo na številnih področjih od 1999 eh, po padcu Santerjeve komisije vzpostavili tako zapletene postopke za izplačila, da denar tako pozno pride eh, do tistih, katerim je namenjen, da ne izpolnjuje več svojih nalog. In to ne velja samo za naše področje, ampak tudi za področje kohezijske politike in za druga področja. Če bi zdaj deset let potem, zdaj ko imamo novo komisijo, vendarle tudi preko gospoda eh, Galerja, skušali razmisliti o tem, da bi morda imeli nekakšne stroškovne centre in eh, to bi moralo veljati ne le za zunanje odnose, ampak za celotno finančno eh, uredbo. Vem, da naši kolegi iz odbora za nadzor proračuna tega ne slišijo ravno radi, ampak še posebej na področju zunanje politike je dejavnik časa, torej časovni dejavnik, tisti, ki narekuje uspeh ali neuspeh ukrepov. In če se komisija tako boji, da se nihče ne upa nič podpisati, ker se vsi bojijo, da bodo za nekaj osebno odgovorni, potem je zaradi pomankanja učinkovitosti eh, to tudi popolna nesmotrna poraba sredstev, ker v končni posledici ne izpolnjujejo svojih zunanje političnih eh, smotrov. Tako da, kar zadeva zdaj razrešnico, ki ne bi jo podelili na podlagi poročila gospoda Galerja, to bi vsekakor podporil, ampak vendarle bi poskusil na nek način kakšne stvari v prihodnje izboljšati. In mislim, da je bilo pametno, da se tudi s kolegi iz odbora za nadzor proračuna o tem pogovorimo. Hvala lepa, gospod Brok. Sedaj pa dobi besedo. Gospod Gualtieri. Solo per dire che... Gospod predsednik, hvala lepa naj povem, da se strinjamo z usmeritvami poročila Galer in z analizo v zvezi z izboljšavami posameznih mehanizmov financiranja oziroma nekaterih projektov. Strinjamo se tudi z oceno nekaterih problemov, ki jih opažamo že kar nekaj časa in zaradi česar bi bilo potrebno spremeniti tudi sporazum FAFA. Hvala lepa. Gospa Brandner. Um, um, Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Galerju za to poročilo tudi, tudi sama bi šla v to smer, kot je dejal gospod Brok, morda bi tudi podali kakšne mandma v tej smeri. Kot poročevalka za inštrument stabilnosti ugotavljam, da so številni projekti, ki so v teku, projekti, ki se financirajo tudi iz drugih inštrumentov ali bi se lahko financirali iz drugih inštrumentov, ampak se izplačujejo iz inštrumenta stabilnosti, ker je to edini inštrument, ki je fleksibilen, ker ne traja dve leti, da Eh, končno pride do tega, da se lahko sredstva eh, dejansko tudi izplača. In eh, v znani politiki je dve leti od zaprosila za sredstva do izplačila nekaj, kar ni ravno najbolje, sploh v nekaterih regijah. Tako da bi vsekakor podprla to, da o tem razmislimo in da morda fleksibiliziramo večje deleže posamečnih inštrumentov in da preverimo, na kakšen način bi lahko nekoliko bolj fleksibilno postopali, da ne bo do sredstva prispela na destinacijo še neko, bo že tako ali tako prepozno za karkoli. Hvala lepa, gospod Brantner. Besedo dobi komisija. Gospod Miller, izvolite. Uh, Hvala lepa. komisija nima kakšnih zelo podrobnih pripomb na poročilo gospoda Galere. Pozdravljamo te konstruktivne predloge, tudi večino priporočil gospoda Galere lahko sprejmemo. E, številna te priporočila že aktivno uveljavljamo. E, komisarka Ferrer-Waldner je namreč včeraj pred odborom za nadzor proračuna tudi e, razložila in predstavila ukrepe, ki smo jih sprejeli in z veseljem se sestanemo s posameznimi člani odbora, da jim tudi obrazložimo, kakšne ukrepe smo na tem področju že sprejeli. Hvala. Eh, Salafranca. Gospod Salafranca je prosil za besedo. Naknadno, izvolite. Eh, no, no, no Hvala lepa. Se upravičujem, predsednik, nisem vedel, da boste že tako kmalo dali besedo komisiji. V vsakem primeru pozdravljam poročilo gospoda Galerja. Mislim, da je to kritično, vendar konstruktivno mnenje ki daje povdarek na zelo jasen zaključek. Pogosto, kot je dejal gospod Brok, se razrešnice uporablja kot politični inštrument proti komisiji. Mislim pa, da je gospa Ferrero Waldner opravila odlično delo in je zagotovila tudi višjo stopnjo transparentnosti in eh, prav tako povdarja pomen korektne porabe sredstev EU v zvonanje politike. Ampak gospod Brok izpostavlja problem, ki je širši od eh, tega leta, za katerega podeljujemo rečnico od leta 2008. Gre za širše vprašanje same učinkovitosti finančne pomoči v našem zonanjem delovanju. Tako da o učinkovitosti tovrstne pomoči bo treba razmisliti in o tem bo treba voditi računa. In gospod Brok ima popolnoma prav. Po odpoklicu Santerjeve komisije so bili vzpostavljeni novi postopki, ki so bistveno upočasnili razpoložljivost sredstev iz proračuna EU za izplačilo, tako da se moramo res vprašati, kako učinkoviti smo, kljub temu, da smo vodilni donator v svetu. E, to je zelo, zelo pomembno, ampak mislim, da gre, to, da gre tu za vprašanje, ki je širše od zgolj razrešnice za leto 2008. Bi pa rad povdaril tole. Evropska unija, kot je gospod Galer upravičeno dejal, daje zelo, zelo velike prispevke najrazličnejšim skladom OZN. Nimam glavno, glavno um, točne številke v glavi, ampak mislim, da gre za približno eh, milijardo in pol evrov na leto. In mislim, da ni primerno, da nam ne dajo dostopa do dokumentov o finančnem poslovanju teh agencij. Tako da mislim, da je to, kar pravi gospod Galer s tem v zvezi, vsekakor zelo smiselno. In morda bi se morali nekoliko bolj zavestiti o teh vprašanjih. Da bomo vedeli, kakšna usoda čaka te velike zneske, ki jih namenjamo agencijam OZN. Hvala lepa za končne pripombe, gospod Galer. Hvala lepa, hvala tudi vsem kolegom za njihove pripombe kar zadeva razpravo o hitrem izplačilu sredstev, to razpravo imamo že kar nekaj časa na področju zunanje politike in tudi jaz sem seveda mnenja, da zunanje politike ne moremo primerjati z kmetijsko politiko. Zdaj imamo najrazličnejše možnosti od eh, satelitskih posnetkov do ne vem, če so vse, kjer vidimo, ali je dejansko toliko Eh, oljčnih nasadov, kot jih je bilo pri, prijavljenih, ali resnično je polje zasajano s pšenico ali ne. In tukaj lahko stvari natančno preverjamo. Na področju znanje politike pa v Iraku ali v Sudanu ali eh, recimo kjerkoli druge, kjer smo eh, aktivni še posebej, ko gre za nujno humanitarno pomoč, kjer morajo stvari potekati mm, zelo, zelo hitro. Tukaj pa sveda takšnih kontrol ni mogoče izvajati. In zato mislim, da bo potrebno nekoliko prevetriti eh, pravila glede izvajanja proračuna na področju znanja politike, tako da bi zagotovili zadostno stopnjo fleksibilnosti. Glede tega, kar pa pravi kolega Salafranka, tukaj se tudi popolnoma strinjam in mislim, da bi morali ta finančno upravni okvirni sporazum z OZN v v bližnji prihodnosti spremeniti, da tudi te težave na tem področju lahko rešimo. Ko pravim, mi govorimo o Evropski komisiji, kajti to ni naloga Evropskega parlamenta. Hvala. Dobro. Razprava se zaključuje 9. februarja ob 12. je zadnji rok za vložitev predlogov sprememb 16. marca. je rok za glasovanje v odboru, aprila pa predvidevamo bo potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu - oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami, sprememba uredbe ES številka, kot piše na dnevnem redu. Besedo dobi gospa Lohbiler, ki nam bo predstavila ta dokument. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, v zadnjem mandatu je AFED komisijo pozval naj vzpostavi dodatni inštrument, v katerem bi zajeli tiste aktivnosti z državami v razvoju, ki ne spadajo v okvir inštrumenta za razvojno sodelovanje. Odbor za zunanje zadeve je prav tako predlagal, da inštrument za obstoječe industrializirane države preoblikujemo v inštrument za sodelovanje s tretjimi državami eh, glede aktivnosti, ki ne spadajo v razvojno sodelovanje. In zato imamo zdaj nov inštrument, eh, ki menimo, da mora biti odražen, ta novost tega inštrumenta mora biti odražena tudi v naslovu, imenu tega inštrumenta in zato se to zdaj imenuje inštrument za aktivnosti, ki ne spadajo v okvir ODA, v uh, Aziji, Afriki in uh, Južni Ameriki. To bi zdaj bil inštrument AMAS in verjetno bi bilo bolje, če zdaj, o, od zdaj naprej govorimo o tem inštrumentu kot o inštrumentu AMAS. Komisija je to uredbo potem posredovala odboru za mednarodno trgovino kot vodilnemu odboru iz zgodovinskih razlogov, ker je ta odbor je bil tudi vodilni odbor pri prvotnem dosejo ICI. Odbor AFET je zahteval status pridruženega odbora na podlagi tega, da ta nov inštrument ne bi predstavljal zgolj popravka prvotnega inštrumenta, temveč da bi to sedaj postal inštrument zunanje politike, ki bi urejal tudi odnose med Evropsko unijo in tretjimi državami v Evropi. Aziji, Latinske Amerike in na, na Bližnjem vzhodu. V svojem novem predlogu komisija širi eh, zemljepisno pokritost prvotnih 17 držav z visokimi prihodki v okviru ICI na dodatnih 46 držav iz uredbe DCI in zato predlaga, da se praktično podvoji sredstva za to vrstno sodelovanje 172 milijonov evrov na 348 evrov za obdobje 2010 do 2013. Zdaj, po vstopu veljavo Lizbonske pogodbe je pravna podlaga za ta nov inštrument zahtevala popravek. Eh, več posvetovanj smo imeli, kar zadeva pravno podlago in zato v amandmaju 1 predlagamo to, kar so nam tudi svetovale eh, pravne službe. Amandma 1 se torej glasi, glede na pogodbo o delovanju Evropske unije, še posebej člena 212, 207 drugi odstavek in 209 prvi odstavek. To je zdaj sprememba. Potem glede komitološkega postopka. Okvir Evropske inštrumente za demokracijo in človekove pravice, eh, inštrument za razvojno sodelovanje in pa inštrument stabilnosti, so inštrumenti, kjer so odbori Afet in Deve eh, že sprejeli stališče, da morajo večletni indikativni programi morali biti razumljeni kot delegirani akti v skladu s členom 290. In pričakujemo, da bo odbor INTA, torej za mednarodno trgovino, prav tako sprejel podobno stališče glede tega preoblikovanega inštrumenta ICI. Na ta način bi parlament pridobil pooblastila, da predlaga spremembe večletnih osnutkov programu sodelovanja, če se to izkaže za potrebno. To stališče zastopa tudi pravna služba parlamenta, vendar pa to zavrača ta pravni službi drugih dveh inštitucij. Vsi amandmaji, ki smo jih torej pripravili v našem besedilu, ki zadevajo delegirane akte, ostajajo še predmet razprave in zato moramo v tej točki povedati, da moramo vse te amandmaje razumeti kot zgolj preliminarne amandmaje glede omenjenih delegiranih aktov. Sama narava inštrumenta se je zdaj spremenila iz eh, orodja za podporo gospodarskim in trgovinskim odnosom z določenimi državami z visokimi eh, prihodki eh, v zunanje politični inštrument, kjer je večina partnerjev držav v razvoju. Ta spremenjeni inštrument naj vključuje tudi socialne, socialno, eh, kulturno, akademsko sodelovanje in države v razvoju bodo zdaj predstavljale večino tako imenovanih partnerskih držav. Eh, nekdani se zdam industrializiranih in eh, držav in držav z visokimi prihodki pa predstavlja manj kot tretjino vseh držav. Ta nova prioriteta mora biti tudi jasno izražena v besedilu. Prav tako je pomembno, da jasno razlikujemo med eh, inštrumentom DCI, ki financira uradno razvojeno pomoč, medtem ko ta sistem AMAS zadeva pomoč, ki je v vzajemnem interesu in ki ni narave Eh, razvojne pomoči. Zapisali smo, kakšni ne bodo cilji tega inštrumenta, torej krepitev dialoga z zadevnimi državami preko sodelovanja medsebojnih izmenjav in medsebojnega obveščanja. Izmenjava in promocija skupnih eh, političnih, znanstvenih, eh, kulturnih aktivnosti, struktur in vrednot pospeševanje poštenih eh, gospodarskih partijskih odnosov eh, in poslovanja v vzajemnem interesu in eh, s ciljem doseganja milenijskih ciljev, izboljšanje izmenjav s partnerskimi državami in akteri tudi na globalni ravni, krepiti skupne rešitve za večstranske izzive kot podnebne spremembe, energetska zanesljivost in mir s posebnim podarkom na trajnostnih eh, Eh, tehnologijah. Prav tako je potrebno pospeševati demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih eh, svoboščin, vladavino prava, dobro vodenje upravljanje, eh, pravično družbeno in gospodarsko razvojno aktivnost in pa tudi spoštovanje manjšinskih pravic. Toliko o našem opisu spremembe same vsebine tega inštrumenta. No in kar zadeva finance še na koncu. Kot rečeno na samem začetku, je komisija dodala 176 dodatnih milijonov evrov za te nove države, poleg že prej potrjenih 172 milijonov evrov. Prav tako me želimo povdariti, da je potrebno ta sredstva upoštevati na nekoliko bolj sorazmeren način glede na države, ki jih imamo tukaj. In zato priporočamo, da od 448 milijonov evrov dve tretjini teh sredstev namenimo državam, ki so na seznamu v prilogi dve, to so torej države v razvoju, tretjina pa naj bi šla državam v prilogi ena, to so države z visokimi prihodki. Prav tako naj povdarim, da se strinjam s stališčem poročevalca odbora in tempa odbora, da ne bi smelo biti do prenosa sredstev iz inštrumenta DCI, eh, torej inštrumenta za razvojno pomoč oziroma zvojno sodelovanje. Prav tako pa bomo zapisali, da bomo skušali zagotoviti dodatno financiranje eh, iz eh, četrtega poglavja ali pa tudi morda iz inštrumenta fleksibilnosti, ki je namenjen zunanjemu delovanju. Hvala lepa. Bini. Dobro. Gospod Galer je bil poročevalec v prejšnjem mandatu za tematiko razvojnega sodelovanja in zato ima več kot pravico, da se oglasi na to temo. Izvolite. Ja, vielen dank, uh, Vorsitzender. Hvala lepa. Torej, od včeraj je to poročilo na voljo, zaenkrat ga še preverjam. Ne morem podati še neke ocene v tem trenutku, ampak mislim, da je sodelovanje z odborom za zunanje trgovino in eh, našim odborom, čeprav smo pridružni odbori, eh, nekaj, kar bi lahko bilo boljše in to ne olajša dela naše poročevalke. Namen predloga komisije je, da se zapolni vrzel v našem naborom inštrumentov, ki jih eh, imamo na področju znanja politike in eh, osnova te nove ureditve oziroma te nove uredbe je, da bi preveč eh, okrnjen inštrument razvojnega sodelovanja, ki je bil namenjen zgolj uradnemu delu razvojne pomoči, razširimo na ta način, kot je tukaj predlagano. S vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe se je pojavil problem pravne podlage, zdaj se zdi, da smo dosegli soglasje s tem v zvezi in uh, zato se tudi zahvaljujem poročevalki za njeno podporo pri zagotavljanju soglasja glede tega kompromisa. Kar zadeva mm, zemljepisno strukturo tega inštrumenta, tukaj ne bi okrepili količino sredstev, skupno, skupni znesek je povečan za dodatnih 176 milijonov evrov in komisija načrtuje, in to podpiram, 108,5 milijonov z novim zneskom iz eh, inštrumenta za razvojno sodelovanje. To je le majhen delež eh, sredstev za razvojno sodelovanje in mislim, da je potrebno tudi tista področja, katerim je namenjeno potem so namenjena ta sredstva prenesti v ta inštrument. Kar zadeva kometologijo, naš odbor je poročevalcem in poročevalcem v senci glede eh, inštrumenta stabilnosti za človekove pravice, razvoj zdaj ICI, v decembru podelil mandat za pogajanja s svetom in komisijo, da bi če se reda zagotovili večji vpliv parlamenta na komitološki postopek na področju zonanje pomoči. In danes bi še enkrat ustrajal na tem, da je potrebno te ljudi vključiti v delo. Zaenkrat temu še ni tako. In še ena malenkost, ki sem jo opazil v besedilu. Ta inštrument naj bi izvajali tudi na Bližnjem vzhodu. In, in zdaj imamo nekoliko ponesrečeno pojmenovanje Amas. V nekaterih jezikih se hja ne govori, ne izgovarja in Hamas in Amas bo za številne eno in isto. In zato mislim, da je bilo pametno, če bi vsaj vrstni red eh, črk nekoliko spremenili, da ne bo eh, Hamas zdaj kar naenkrat postal inštrument za eh, razvojno pomoč. Morda ni najbolj pametno, da bi to pojmenovali Amas, ampak nekaj drugega, da manj nekoliko premečemo črke. <laughs> Ta zadnja pripomba je zelo zanimiva v zvezi s kratico. To mi je bilo všeč. Gospod Salafranka, izvolite. Sí, gracias, señor presidente. Más allá de la... Hvala lepa. Gospod predsednik, poleg polemike glede kratic, a to sem opozoril tudi sam, naj povem, da smo dobili ta dokument šele sedaj. Vse skupaj je šlo zelo hitro in moram reči, da me je nekoliko presenetilo, da tega dokumenta nisem našel v dokumentu oziroma v gradivih. Potem je tukaj še priloga dve se znamom držav z razdelitvijo. Skratka, gre za tri predloge in pravna podlaga, tako kot je povedala poročevalka, treba je vključiti Evropski parlament v pripravo novega instrumenta, tako da se mi zdi, da moramo ustrajati pri uporabi te pravne podlage. Tudi glede na uveljavitev Lizbonske pogodbe. Druga dva elementa, na katera želim spomniti. Oceno, ali sredstva zadoščajo glede na povečanje števila držav, ki bodo imele pravico do teh sredstev, to moramo zelo pozorno preučiti. To velja tudi v zvezi s predlogom komisije in sprašujem poročevalko, kaj meni o predlaganih finančnih sredstvih zadoščajo. V mislih imam potrebe, s katerimi se bomo obadali s tem inštrumentom in še ob zaključku ne vem, kateri je postopek, ki je potem obveljal za naše mnenje. Bomo delali na področju, podlagi 50. člena v sodelovanju za mednarodno trgovino. Zdi se mi, da odbor AFET glede na naravo tega instrumenta mora igrati pomembno vlogo. Poleg razvojne politike moramo igrati bolj aktivno vlogo in moramo pridruženo delovati z drugimi odbori. Zlasti, če gre za mednarodno politiko, kar predvideva ta nov inštrument. Hvala lepa. Rad bi kar takoj odgovoril na vprašanje kolega Salafranka. Skupaj s pravno službo smo razmišljali o tem, da bi v tem primeru uporabili 50. člen. Veljajo splošna načela, torej naš odbor ima tukaj vodilno vlogo, vendar pa ob sodelovanju z drugimi. Besedo želi komisija, gospod Miller, izvolite. Uh, you, uh, like... Hvala lepa. Podobno kot poslanci je tudi komisija dobila osnutek mnenja šele včeraj, pozorno smo ga proučevali, danes ne bom zauzel stališča glede posameznih predlogov sprememb. Samo dve splošnejši pripombi. Prvič glede časovnice in drugič glede vprašanja komitologije, o čemer je bilo govora že prej. Kot je dejal gospod Galer, je bil naš prvotni namen, da zapolnimo luknjo v zakonodaji. Kaj imamo s tem v mislih? Obstajajo določeni projekti, za katere se vsi želimo, da bi jih financirali v partnerskih državah, vendar pa tega ne moremo financirati z inštrumentom za razvojno pomoč. Zato potrebujemo ustrezno pravno podlago za financiranje teh projektov. Se pa vsi strinjamo, da je v interesu EU, da se ti projekti nadaljujejo. V letošnjem proračunu so sredstva že na voljo in sedaj moramo sprejeti ta predlog čim prej, zato da bomo lahko čim prej začeli namenjati sredstva iz letošnjega proračuna. Komisijo nekoliko skrbi časovnica. Pozdravljamo pa dejstvo, da je gospa Lohbihler sedaj predstavila svoj osnutek in upamo, da bo sedaj to pospešilo delo v odboru AFED. Naj povem, da je komisija pripravljena na vse možne načine pomagati gospe Lohbihler in ostalim, da bi prišli do nekega končnega dogovora in upam, da se bomo sporočeval, ko lahko naslednji teden sestali ter našli ustrezen dogovor glede vseh še odprtih vprašanj. Še v zvezi z vprašanjem komitologije. Že prej sem izrazil nasprotovanje pred tem odborom. Svet je tisti, ki bo povedal svoje mnenje v tristranskih pogovorih, ki se ravno sedaj organizirajo. Tako da mislim, da bo kmalo prišlo do trialoga med vsemi tremi institucijami na to temo. Sveda gre za razlike v pravnih mnenjih, različno tolmačimo novo pogodbo, vendar pa naj ponovim, da komisija zelo močno želi najti rešitev za to vprašanje. Naredili bomo vse, kar je v naši moči in si prizadevali, da bi prišlo do dogovora med svetom in parlamentom, tako da bomo tudi mi igrali aktivno vlogo v tristranskih pogovorih, ko bodo organizirani. Hvala lepa. Grazie, dottor Miller. Hvala, gospod Miller. S tem lahko zaključimo razpravo. Še v zvezi s koledarjem 10. februarja ob 18. poteče rok za vložitev predlogov sprememb. Končna obravnava in glasovanje v odboru AFET je predvideno za 16. marec. Sedaj bomo prekinili naš sestanek za par minut, kar prehitevamo. Ne, gospa Lohpihler, želite še vi besedo? Porabimo teh 6-7 minut za vaše končne pripombe, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ne potrebujem 6-7 minut. Hotela sem se samo še enkrat opravičiti da je vse skupaj prišlo tako na kratek rok. Gospod Salafranka je povedal, da manjkajo priloge. Sama sem seveda pripravljena razpravljati o vaših predlogih um, za predloge sprememb. Gospod Salafranka, spraševali ste, kako sama gledam na razdelitev teh sredstev. Gotovo gre za prvi korak. In komisija je imela v mislih pol pol. Naš odgovor bi bil morda ena tretjina proti dvema tretjinama, vendar pa smo tukaj odprti za predloge komisije. Čakamo še na bolj natančne podatke od komisije. Gospod Galer, kolikor vem, naj bi na začetku februarja prišlo do trialoga in potrudila se bom, da boste tudi vi povabljeni glede predloga o novi kratici, to sprejemam, gre za bližnji vzhod, instrument pa se ne nanaša na to področje, ampak če imate kak predlog, inovativen predlog, ker je ta kratica nerazumljiva, vam bom hvaležna. Kar pa zadeva mm, dogovarjanje s komisijo, seveda smo se pripravljeni srečati, tudi v interesu Inta je, da se držimo našega časovnega načrta. Kar zadeva razpravo o tako imenovanih delegated aids, več kot dobrodošlo bo, če bi prišli do glasovanja v AFET-u 23. februarja. Hvala lepa. E Izvrsten predlog. In upam, da se bodo ta vaša razmišljanja tudi dejansko uresničila. Vzeli si bomo sedaj par minut, pet minut recimo, zato da bomo pravočasno ob 11 in 15 minut lahko začeli z naslednjo točko. Upam, da bo takrat z nami gospod Del Moral. Grazie.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare l'ultimo. Če dovolite, bi začeli z zadnjo točko na dnevnem redu in sicer gre za izmenjavo mnen s komisijo. Predstavlja jo direktor oddelka, ki je prisoten za jug in strategijo EU za sredozemlje, gospod Dupla de Moral. Govorili bomo o Evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva za jug in strategiji EU za sredozemlje za obdobje 2011 do 2013. Na dnevnem redu imamo danes dve razpravi glede instrumentov sosedstva. V prvi razpravi, čez nekaj minut, bomo imeli razpravo o tovrstnem instrumentu za sredozemlje. Popovdan pa bomo imeli razpravo o Evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva za vzhod. Zdi se mi pomembno, da za uvod povem par stvari. Danes se ne bomo pogovarjali zgolj o političnih prioritetah. Sosedska politika temeli tudi na programu finančne pomoči. same modalitete izvajanja te strategije vključujejo tesno sodelovanje, pogovore med komisijo in državami prejemnicami finančne pomoči. Od leta 2007, ko je ta instrument začel v celoti delovati, je naš odbor zahteval pravico nadzora in spremljanje načina, kako se porabljajo ta skupnostna sredstva, ki so namenjena tem državam. To je tipična vloga zakonodajnih skupščin, zlasti v našem konkretnem primeru. Če razložim, katere so strateške usmeritve, ki bodo vodile pomoč skupnosti v naslednjih treh letih in zato da nam bodo prisluhnili, upoštevali naše mnenje, smo povabili v našo sredino predstavnike komisije, ki sem jih omenil. Prav tako ste prejeli tudi sintetično analizo, ki so jo pripravili strokovnjaki. Ti dokumenti vam lahko pomagajo pri razpravi in mislim, da vam je sekretarjate dokumente tudi dal na voljo. S temi uvodnimi pripombami besedo dajem gospodu Dupla de Moral, ki nam bo podal nekatere uvodne pripombe, zatem pa bodo besedo dobili kolegi, ki bodo podali svoje pripombe, postavljali vprašanja, skratka tekel bo dialog s komisijo. Izvolite besedo in hvala lepa za vašo cenjeno prisotnost. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. In Hvala lepa vam in sekretarjatu, da ste tako v kratkem času organizirali ta sestanek. In hvala tudi, da ste v kratkem času analizirali veliko število strateških dokumentov in programov. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko tukaj za izmenjavo mnen o rezultatih eh, srednjeročnega pregleda evropske sosedske politike in s tem povezanega dokumenta. Kot rečeno, veselim se že odprtega dialoga z Evropskim parlamentom na to temo. Mislim, da ni treba, da kaj dosti govorim o tem, zakaj je sredozemlje strateškega pomena za Evropsko unijo. Gre tako za priložnosti, ki se odpirajo pred nami. Po drugi strani pa so tukaj tudi razlogi povezani z mirom, stabilnostjo in bojem proti terorizmu, energetska varnost, ter tudi človeški izzivi, s katerimi se regija srečuje. To je regija, kjer Evropska unija nima pravice biti odsotna. Ne, imamo politiko vključevanja, s katero skušamo podpreti vrednote in izvajati, uresničevati interese Evropske unije. Naša sosedska politika ostaja okvir za regijo, čeprav, kot veste, imamo nekatere države, Alžirija, Libija in Sirija, ki še niso povsem vključene v ta okvir. Uspešno smo začeli izvajati akcijske načrte v državah, kot so e, recimo Egipt in Libanon. Kot veste, je politični položaj v regiji v večini držav stabilen, čeprav vemo, da smo imeli pomembne izjeme. Vse, kar je sledilo konfliktu v Gazi, recimo, ali pa če si pogledamo dogodke v Libanonu. V mnogih državah je prišlo do volitev, vendar pa ni prišlo do menjave oblasti. Gospodarska posodobitev se nadaljuje, vendar pa glede človekovih pravic temeljnih pravic in sicer demokratičnega upravljanja, ugotavljamo, da je bil uspeh omejen s par izjemami. Kljub temu pa si še naprej prizadevamo, recimo v Siriji, naš eh, dialog je postal bolj intenziven. Tako smo poslali naše neodvisne opazovalne misije v Libanon. Imamo tudi formalne strukture za razpravo o demokratizaciji, upravljanju v državah kot so Egipt, Jordanija, Tunizija in Maroko. Pa tudi Alžirija je nedavno pristala, da vzpostavi tako strukturo. Gospodarska integracija in trgovinsko sodelovanje se je povečalo. Zahvaljujoč podpori Evropske unije so države kot Tunizija in Libanon prijele pomoč za izboljšanje upravljanja z javnimi sredstvi in boj proti korupciji. Egipt je dosegel napredek na področju fiskalne in monetarne politike ter tudi gospodarske liberalizacije. Dialog in sodelovanje na teh območjih, pa tudi podpora s konkretnimi instrumenti, začenjajo dajati rezultate na jugu sredozemlja. Tako recimo Maroko in Egipta sta pravzaprav eh, prvaka na področju twinning projektov. Več kot 45 twinningov smo tako imeli v Maroku, Egipt, več kot 30 twinning projektov. Evropska unija ostaja glavna trgovinska partnerica in lagateljica. Naj omenim države Egipt, Jordanija in vidimo, da je tu prišlo do dvoštevilče rasti v nekaj zadnjih letih. Napredovali smo tudi pri liberalizaciji trgovinskih tokov. Tako smo januarja 2008 podpisali sporazum s Tunizijo in za kmetijske produkte, storitve in naložbe smo odprli pogajanja z mnogimi državami. Sklenitev sporazumov o liberalizaciji trgovine s kmetijskimi izdelki bi predstavljala ključno podporo pri posodobitvi pri naših partnerjih, zlasti zaradi delovnih mest na podeželju. S tem bi se zmanjšal pritisk migracij v mesta, pa tudi v Evropsko unijo. Južne sosede niso bile močno prizadete zaradi finančne krize, ker so bili nekoliko bolj konzervativni glede sodobnih finančnih poti, pa tudi zaradi manj razvitih finančnih sistemov. Vendar pa so tudi te države bile prizadete zaradi recesije v EU, kar pomeni manj trgovine, manj turizma in manj naložb. Mnoge države v regiji so prosile za boljše sodelovanje z Evropsko unijo, ker je to možnost za posodobitev njihovega gospodarstva. Dogovor glede um, statusa Maroka je ta pogajanja so utrla pot nadaljnemu sodelovanju, tudi z vključitvijo institucij. Naj podarim, ustanovitev skupne parlamentarne komisije. To je nedavno potrdil tudi Evropski parlament, pa tudi z Ekosokom in svetom smo dobro sodelovali oziroma svetom Evrope. Prav tako imamo tudi Evropski sosedski dialog in naj povem, da vse države, Jordanija, Tunizija, želijo okrepljeno sodelovanje. Kar pa zadeva predložitveni sporazum s Sirijo, ta prizadevanja smo na strani EU reaktivirali, Evropska unija se je odločila, da podpiše ta sporazum. Sirija sedaj zahteva več časa, da bi ocenila, kakšen bo vpliv na gospodarstvo v tej državi. More biten podpis leta 2010 bi odprl novo poglavje o dvostranskih odnosih. Kar zadeva Libijo, Pogajanja o okvirnem sporazumu so se začela novembra 2008 in se nadaljujejo vse odtlej. Alžirija si zasluži boljše sodelovanje z EU, imamo pripravljen časovni načrt, ki upamo, da bo dal nov zagon našim odnosom. V ta namen izvajamo več dejavnosti. Prihodnji teden bom obiskal Alžirijo sam, zato da bi spodbudili ta instrument in ga tudi izpeljali. Razvoj več stranske plati evrosredozemskega partnerstva je dobila nov zagon leta 2008 z Unijo za sredozemlje. Kot veste, je bil namen tu, da bi izboljšali dialog z južnimi partnericami in da bi to potekalo na ravni vrhov. Želimo si uravnoteženo dojemanje in lasništvo teh sporazumov, zato želimo spodbujati socialno-gospodarske projekte in ulagati več v regiji, tako da bodo državljani v tej regiji lahko videli tudi konkretne plodove tega sodelovanja. Po sestankih v Parizu in Marseju je bil določen napredek dosežen tudi, kar zadeva ustanavljanje sekretarjata v Barceloni. Vem, da sem to povedal že lani. Predvsem pa je treba pogledati, kako bi lahko začeli s prioritetnimi projekti. Kot veste, pa napredka ni bilo zaradi bližnje vzhodnega spora, še zlasti po konfliktu v Gazi decembra 2008. Kot lahko vidimo, so bili konflikti v regiji različni, tudi vključenost naših partneric je različna, vendar pa srednjeročni pregled kaže, da je naš strateški pristop, ki smo ga definirali pred par leti, dober. Seveda smo na novo definirali nekatere naše načine delovanja, da bi se boljše odzivali. Pregledali smo položaj v tistih državah, za katere nimamo programskega dokumenta, še zlasti Libija in zasedena palestinska ozemlja. Za Libijo je napredek k okvirnemu sporazumu predstavljal podlago za programiranje in večletno dodelitev sredstev za palestinska ozemlja. Položaj žal ni dovolj predvidljiv, da bi omogočal večletno načrtovanje. Kar zadeva nacionalne strategije v okviru sosedske politike, to je omogočilo celovit pristop k mnogim problemom v sredozemlju, pa tudi upoštevanje novega razvoja dogodkov. V letih 2011 do 2013 se želimo v naših ciljih za sodelovanje osredotočiti na ciljna območja. Tudi več sredstev bomo imeli. Pomoč bo zrasla od 850 leta 2010 na skoraj da milijardo leta 2013 temu moramo dodati še precejšno podporo na podlagi programov, kot so Tempo, Stajek, Erasmus Mundus in tako dalje. Ter še zlasti evropski investicijski instrument, ki bo poslal jasen signal državam, da podpiramo reforme v teh državah in da smo pripravljeni uložiti še več sredstev. V celoti menimo, da smo dosegli pravo ravnotežje pri dodeljevanju sredstev. V tej regiji Maroko je prejel največ sredstev v regiji, kar kaže na nesporen napredek. Egipt je drugi, kar kaže na njegov strateški pomen. Jordanija je prejela relativno dosti sredstev na prebivalca, kar kaže na zavezanost izvajanja mm, evropske strategije in akcijskega načrta. Govorili ste o posvetovanjih, ki so potekala. Res je, komisija je želela čim bolj participatoren pristop in je zato sprožila široka posvetovanja. Lokalni, mednarodni akteri so lahko sodelovali pri tem pregledu, organizirali smo odprta sodelovanja in omogočili tudi organizacijam civilne družbe, da podajo svoje predloge kadarkoli je bilo možno, veste, v mnogih državah je omejena svoboda govora, smo organizirali tudi sestanke z lokalnimi akteri, zato, da bi se pogovarjali odkrito in neposredno o področjih sodelovanja. Tudi vi ste dejali, da smo se posvetovali z vladami v državah prijemnicah in dobili v glavnem zelo konstruktiven input. Države članice Evropske unije so tudi sodelovali preko lokalnih predstavništev in tudi preko odbora v Bruslju. Morda par primerov glede rezultatov srednjeročnega pregleda. V Libanonu smo predlagali, da bi vladi pomagali pri razvoju nacionalnih sektorskih strategij na področju vode, okolja in tako dalje. V Jordani se želimo spopasti s podnebnimi spremembami, podpiramo obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Podprli bomo tudi reformo upravljanja z javnimi sredstvi, tudi socialno zaščito v razvoju socialnega oziroma zasebnega sektorja. V Alžiriji bomo podprli boj proti podnebnim spremembam, um, ulaganja na področju trdih odpadkov. V Izraelu pa bomo sredstva namenili za pomoč pri akcijskem načrtu. Predvsem gre za institucionalno sodelovanje. V Maroku smo se odločili, da večji podarek damo krepitvi institucionalnih zmogljivosti in tudi približevanje normam in standardom Evropske unije. Poleg tega bomo dali močan podarek tudi razvoju. Ne smemo pa pozabiti tudi na razvoj podeželja in kmetijstva. Pri spopadanju s finančno krizo komisija predlaga, da bi uporabili tudi mikrofinančno pomoč, pač odvisno od presoje posameznega primera. To je zelo potrebno. Mi bomo skušali v zvezi z gospodarsko krizo spodbujati naložbe, zato da bi prišlo do gospodarskega okrevanja, zlasti s pomočjo sosedskega instrumenta. Tukaj je v obdobju Med 2011 in 2013 prišlo do zvešanja na 450 milijonov. 8,7 milijarde namenja Svetovna banka za to, da bi prišlo do rasti. Najvišja vrednost pa bi se utegnila še povečati glede na rezultate srednjeročnega predloga. Julija 2009 je komisija najavila še 70 milijonov, da bi financirali onesnaženo sredozemlja, potem pomorske avtoceste, izobraževanje, raziskave. Imeli pa bomo tudi programski dokument konkretno za ta namen. E, Oprostite. Tolmači sporočajo, da berete nekoliko prehitro. Ali bi prosim lahko nekoliko upočasnili svoj tempo? much. I didn't want to take too much of your time, but I am. Hvala lepa. Nisem hotel vzeti preveč časa, zato sem tako hitel, ampak razumem. Omenil sem torej dodatnih 70 milijonov evrov, o katerih je komisija odločila julija 2009. Seveda pa bomo imeli tudi programski instrument za to področje in seveda mislim, da bo ta dokument tudi dan na voljo pravočasno. Upam, da sem s tem uspel opisati razvoj naših odnosov s sredozemskimi partnericami, morda sem nekoliko preveč pohitel, sem pa skušal omeniti vse izzive, s katerimi se soočajo te države, zato, da bi jim pomagali. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Kot sem povedal na začetku, sem odprt za dialog o vseh teh vprašanjih. Hvala lepa. Grazie, eh, dottor. Hvala lepa, gospod Dupla de Moral. Zdaj pa bom odprli razpravo. Prva na vrsti je gospa Flotr. Izvolite. Merci, Hvala lepa, predsednik. Evropska sosedska politika v sredozemlju seveda spada v nek globalnejši okvir, ki izhaja iz barcelonskega procesa in eh, mislim, da je težava, s katero se danes soočamo, ta, kako ta proces eh, pospremiti naprej. Vidimo, da se zdaj izvaja politični dialog, da stvari tečejo dalje, vendar pa mislim, da ga je zdaj potrebno konkretizirati, eh, predvsem z vidika opredelitve kopenhavnskih kriterijev za nadaljno širitev. Potrebujemo torej jasne, nedvoumne kriterije, ki jih poznajo države, s katerimi sodelujemo s katerimi financiramo določene programe in to morajo biti cilji oziroma kriteriji, pri katerih ne bomo nikoli popustili. Zakaj? Iz preprostih razlogov. Sama menim in mislim, da je tudi dokaj izredno zapisano v kar lepem številu dokumentov in ocen, ki ste jih podali. Namreč gospodarski, finančni, trgovinski vidik ne more napredovati, če obenem ne prihaja do eh, zagotavljanja neodvisnosti sodstva, če boj proti korupciji tudi ni v srcu naših programov. Tako da sama nasprotujem takšnemu razdrobljenemu pristopu. Seveda je treba diferencirati med enimi in drugimi državami. Ni vsaka država enaka eh, drugi, nima vsaka enako fleksibilne vladne ekipe in tako naprej. Stvari se razlikujejo od države do države, ampak mislim, da moramo na ravni sredozemlja imeti jasne kriterije in mislim, da za nobeno od teh držav ne moremo opustiti naših zahtev, kar zadeva eh, pravno državo, temeljne svoboščine, eh, človekove pravice, neodvisnost sodstva in tako naprej. In tako to je v osrčju te zgodbe. Obenem vemo, da so vse te države, države, ki jih eh, mobiliziramo tudi k boju proti nezakonitemu priseljevanju, prosimo jih, da naj z nami sodelujejo na tem področju, tako da mislim, da na vseh področjih potrebujemo zelo, zelo jasno mm, aktivno z naše strani. Nobena od teh držav nima zakonodaje, ki bi urejala eh, azil. V vseh teh državah je kriminalizirano izseljevanje. Tako da mislim, da moramo na nekoliko bolj sistematičen način oblikovati odnose Evropske unije s temi sredozemskimi državami. Bojim pa se, da temu v tem trenutku še ni tako. Navzamemo primer Tunizije o tem uh, smo govorili prejšnji teden in s tem primerom bom tudi zaključila. Prejšnji teden smo o tem govorili v plenumu. Vaša analiza nikakor ni slaba. Pravite, da ustava postavlja temelje za neodvisno sodstvo, ampak tako uh, sodstvo kot uh, tožilstvo ostajata pod močnim vplivom izvršne veje oblasti. In naš ključni projekt sodelovanja s Tunizijo je ravno posodabljanje sodstva in v integrativnem programu za prihodnja eh, leta potrebujemo jasen cilj in to je zagotovitev neodvisnega sodstva v, v Tuniziji. Zato vas vse prosim, spoštovani kolegi, da si pogledate ta nacionalni integrativni program in videli boste, da tam ni ničesar na to temo. In celo kriteriji za oceno programa glede sodstva eh, popolnoma abstrahirajo to popolno odvisnost tunizijskega pravosodnega sistema od eh, stranke, ki je na oblasti in od predsednika. Tako da se lahko vprašamo, v čem je smisel krepitve logistike nekega sodstva, kar tudi predvideva ta negativni program, če pa neodvisnost tega sodstva ni omenjena tukaj niti kot nek cilj, za katerim bi stremeli. Tako da mislim, da tukaj vendarle obstajajo določene nedoslednosti. Imamo seveda določeno doslednost, ki jo potrebujemo na horizontalni ravni, v celotnem sredozemlju, ampak tudi od države do države obstajajo to vrstne nedoslednosti, nekoherentnosti, ki po mojem mnenju niso spremljive. In boste rekli, ja, ampak ne smemo govoriti o tem, e, če bomo rekli neodvisno sodstvo, bodo rekli potem pa hvala lepa. Ja, prav, ampak gledajte, vse smo politiki. Ja, govorimo o nekem naprednem statusu, ampak to pomeni tudi okrepljeno sodelovanje in to mislim, da mora temeljiti na naših temeljnih vrednotah, ko gre za sodelovanje s sredozemljami. To nikako ni nekaj, eh, kar bi lahko potrdili za te države. To ni edina država, obstajajo tudi druge države, kolegi bodo govorili tudi o Izraelu, o drugih državah in tam nikakor stvari niso zadovoljive z vedika ciljev, ki jih eh, želimo doseči in o katerih smo se pogajali s tem državam. Hvala. Gospa Brepols, izvolite. Hvala lepa. Predsednik, želim postaviti nekaj vprašanj komisiji v zvezi s Sirijo. Vemo, da podpis eh, pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Sirijo eh, je še vedno eh, čaka. In torej obstaja tudi nek poizkus, da bi pridobili napreden status, eh, napreden partnerski status v okviru sosedske politike v programu 2011-2013 imam občutek, da ni jasnih prioritet, jasno zastavljenih prioritet. Potrebno bi jih bilo bolje opredeliti in to strani komisije. Na to bi se navezala tudi svojim vprašanjem v zvezi s strategijo, ki se je drži komisija a, z ozirom na Sirijo. Torej, drugače povedano, komisija ima nek načrt B, ukolikor bi pridružitveni sporazum s Sirijo ne bil podpisan. Torej, moja druga tema pa se navezuje na besede kolegice Flotra. Mm, torej, preureditev države za to, da se mm, spremeni v pravo pravno država. V nacionalnem programu za Sirijo ni dovolj govora o tem in želela bi, da bi se komisija izrazila v zvezi s tem. Poleg tega pa me zanima še vedeti, kaj mislite o vlogi, vlogi malih in srednje velikih podjetij. Serial Trust, Syrian Trust for Development se omenja v vašem besedilu. Rada bi vedela, ali eh, tudi razsežnost človekovih pravic eh, je lahko tako vključena v to besedilo, tako kot v konteksta civilne družbe, kar zadeva zagotavljanje sociogospodarskih pravic. Predajam besedo gospodu Mejerju. Eh, Hvala lepa, predsednik. Jaz sem spremljal eh, to, kar je povedala Flotre in to popolnoma podpiram, kaj ti lahko rečem, da trenutna, trenutna Evropska unija brani svojo um, sosedsko politiko, ampak to vedno pod pogojem spoštovanja eh, strani sosedskih držav človekovih pravic in to je pogojeno predvsem za drugim členom. To je klauzula, ki pogojuje pomoč s spoštovanjem mednarodnega prava in človekovih pravic. Mislim torej, da ta teorija ničemor več ne služi. Absolutno ne. Eh, na, v sredozemlju imamo dve državi, ki z tega zornega kota Eh, redno pozabljata na spoštovanje teh klauzul. To sta Izrael in Maroko. Maroko marca meseca, ko smo imeli se sejo v Granadi, eh, torej takrat špansko sopredsedstvo, se je, Maroko se je torej izrazil proti vsebinam tega naprednega statuta. Imamo naprimer nekatere eh, zasedene območja ozemlja v Izraelu, Oziroma v Maroku, tukaj recimo govorimo lahko o Zahodni Sahari, naprimer. In eh, tam le skušajo onemogočiti lokalnemu prebivalstvu eh, pravico do samoodločanja, kar predvideva mednarodno pravo. Na tem ozemlju imamo misijo Združenih narodov, ki se imenuje Minurso in Maroko uh, zatira uh, Eh, na zasedenih območjih vse eh, prebivalce, ki eh, zagovarjajo to pravico do samoodločanja. In ni nikakršne obembe tega. Recimo, za komisijo to sploh ni pomembno. Ni pomembno, da država kot Maroko ali država kot Izrael sistematično v primeru Izraela z mm, operacijami v Gazi, ki jih je tudi obsod, so jih obsobili tudi Združeni narodi, vse to ni pomembno. Je čisto vseeno, bodi si, da gre za državo, ki spoštuje vse eh, obveznosti, kot da tega ne počenja. In torej to staro teorijo moramo nekako ponovno potegniti eh, iz eh, predala in iz eh, instru sosedskega instrumenta naredimo tudi neko eh, nujni pogoj, predvsem, ko presežemo tisto rdečo črto, kot je storil Izrael, ki je, eh, Izrael, ki je podpisal sporazum iz Neapolisa in eh, pri čemer je bil govor o, po, o ustanovitvi dve obeh eh, držav, eh, ki boste živeli v miru in torej bi s tem Izrael prenehal z ustvarjanjem novih eh, kolonij, novih naselij, ampak ta sporazum, sporazum ni bil spoštovan. Ampak kljub temu Evropske unije ni ničesar storila in je obrnila oči v drugo smer. In torej jaz res mislim, da to sploh se ne sklada s cili sosedske politike. To ne odgovarja našim nameram ne moremo uh, molčati pred tem, kar uh, Izrael počenje, pred tem kršenjem človekovih pravic. Uh, varnostni svet Združenih narodov je <clears throat> začel ta postopek in od redkih postopkov, ki še čakajo in ki so ukinjeni, ampak še vedno potekajo in mi države Evropske unije, ki smo bili uh, kolonizatori, bi morali bi se morali sramovati pred tem, da <clears throat> pač predvsem kar zadeva državo Maroko, moramo zahtevati, da eh, se drži eh, tega postopka dekolonizacije. Ampak Maroko tega ne počenja, recimo kar zadeva eh, ozemlje Saharavije. Podvojena je bila pomoč recimo z ozirom na programe za um, pomoč, za podporo ločevanju različnih vej oblasti. Zdaj pa komisija nam pove, da ne more nadaljevati s to pomočjo, ker vse nadzoruje kralj in torej ni možnosti nadzora. To, da hkrati pa uh, eh, ulagamo več denarja v institucionalizacijo raje kot pa, da bi pomagali skoreniniti revščino. In torej ne razumemo, o čem se, se, se pogovarjamo sploh. Mislim, da a, eh, komisijo ne zanima čisto nič kajti sosedska politika je čisto ista, eh, nespremenjena, bodi si da je usmirjena v države, ki spoštujejo določene obveznosti, kot eh, do tistih, ki tega ne počenjajo, recimo države, ki je prihajala tudi do vojnih zločinov in tako dalje. Dokaz tega je dejstvo, da Maroko zahteva napredni partnerski status, drugi pa eh, nekateri trdijo, da to moramo odobriti in prav tako tudi Izraelu. In torej, eh, kolegi in komisija, jaz bi rekel, da moramo absolutno uh, ponovno uveljaviti to staro teorijo in eh, pač nehati s temi praksami. Hvala lepa. Sedaj predajamo besedo komisiji za odgovor. Na to pa bomo ponovno predali besedo kolegom za razpravo, ampak če tako prekinjamo, je dialog veliko bolj učinkovit. Izvolite, gospod De Morales. Čemen, um... Hvala lepa, predsednik. Vedno je stvar razprave. Ko presojamo o tem, kateri je najbolj učinkovit instrument za doseganje določenih ciljev iz naših politik. Toda mislim, da ne moramo reči, da nimamo nikakršnih eh, ciljev eh, v naših politikah. Cilj sosedske politike je to, da spodbudi proces eh, konvergence v vseh ozemljih, eh, ki naj eh, omogoči tem državam, da postanejo veliko, da se zbližajo Evropski uniji, predvsem za blaginjo njihovih državljanov. V ta namen skušamo se posluževati že izkušenih, preizkušenih instrumentov, ki smo jih uporabili v postopku širitve dejansko eh, postopek širitve je bil naš referenčni okvir. Kaj ti? Seveda. Ne moremo uh, usiljevati določenih obvezujočih ciljev, to mora biti sprejeto tudi z druge strani. Toda zelo jasno je v naših glavah, da to ni zgolj vprašanje izboljševanja makroekonomskega vodenja ali sposobnosti trgovanja z tretjimi državami, to je tudi vprašanje odpiranja neka družbe za njihovo samo dobro. In kolikor to lahko dosežemo, to moramo počenjati s tem, da imamo v mislih, kaj lahko storimo dobrega za te družbe, vključno seveda. Eh, s, s upoštenjenjem tega, kar nam tiste vlade pripovedujejo. Kar zadeva pravosodje in korupcijo, če si ogledamo to, kar počenjamo v tem trenutku in kaj nameravamo storiti v prihodnje, boste ugotovili, da imamo programe za vsa ta področja, področja modernizacije pravosodstva in tako dalje. Potem pa se sprašujemo, ali nismo dovolj eksplicitni. Ne, mislim, da smo. Uh, vsakeč, ko se eh, srečamo z našimi partnerji, se pogovarjamo o teh eh, ciljih konvergence in eh, človekove pravice so vedno izpostavljene ravno zato, ker z njimi želimo se pogovoriti, kako naj dosežemo to konvergenco. In ta konvergenca dejansko postavlja na prvo mesto tudi vse postopke za izboljševanje razmer na teh področjih. To je jasno povedano v vseh naših dialogih. Eh, pa čeprav same države seveda tudi eh, same potem predložijo svoje programe za izboljševanje in mi vedno to zahtevamo. Se pravi, da. Eh, seveda, to je stvar, ki smo jo izpostavili v primeru Tunizije, v primeru Sirije. Eh, s katerimi se pogovarjamo o pridružitvenem sporazumu, ki vključuje klauzulo o človekovih pravicah in naš namen eh, v primeru Sirije je eh, dejansko to, da v trenutku, ko bomo imeli pravni okvir za odnose s Sirije, bomo sprožili tudi naš dialog na področju človekovih pravic s tisto državo, kateri je namen našega dialoga. Enostavno povedano, namen tega dialoga je ta opredolimo načine, kako lahko spodbudimo ta postopek konvergence vrednote, tudi kar zadeva same vrednote. Ali imamo eh, načrt B, ukolikor ne pride do pridružitvenega sporazuma, raje nimamo takega načrta eh, B, raje eh, mislimo, da bomo sposobni skleniti pridružitveni sporazum in pomagati torej tistim, tistim silam v Siriji, ki so naklonjene reformam. In to v tem smislu smo izredno eksplicitni in to pokriva različne plati. Skušamo vključevati civilne družbe, kolikor pač to skušamo doseči, hkrati pa eh, nimamo eh, vedno vseh pogojev za ustvarjanje civilne družbe. Ponekod se znajdemo pred dilemo, ali naj podpremo določene organizacije ali ne. Eh, dejansko to lahko potem nekako privede do tega, da so te organizacije eh, ciljne tarče, torej postanejo tarče za dodatno zatiranje in to so problemi, s katerimi se moramo soočiti. Potem pa Ko nekateri trdijo, da ničesar ne počenjamo, eh, kar zadeva naše cilje, da naši cilji so se poslabšali, naše politike so se poslabšale, da ne ravnamo ustrezno eh, z določenimi državami, da ne zahtevamo spoštovanje obveznosti od nekaterih držav, jaz bi rekel, da ne, da smo dokaj pošteni in eh, moram biti iskren, ni nikakršne, nikakršnega pomankanja jasnosti. To, kar želimo doseči, je, da sodelujemo v procesu socialnih sprememb skozi reforme in mislimo, da ta a, proces socialnih a, sprememb skozi reforme je lahko učinkovit pri doseganju ciljev tudi na področju demokracije in človekovih pravic, ki smo si jih sami določili, tudi zasa. Ne smemo pozabiti torej omenjanja teh ciljev v celi vrsti instrumentov, tako v naši sosedski politiki, kot tudi v naših horizontalnih instrumentih, kot tudi v evropski pobudi za človekove pravice. In to počenjamo vedno eksplicitno tudi skozi dialog, ki ga razvijamo s temi državami. Hvala. Hvala lepa, gospod Dupla del Moral. Imamo še pet eh, prijav k besedi. Čas se nas preganja, zato bi vas prosil, da se držite časa za govor največ tri minute. Najprej gospod Salafranka. Hvala, predsednik. Žal mi je, da nisem imel priložnosti da posežem v razpravo uh, naknadno in uh, ker bom eh, dejansko moral zapustiti dvorano ob 12. uri, torej rad bi ved, zvedel, sicer se zahvaljujem. Eh, gospodu Dupli de Moral, ki je prišel sem in nam razložil, katere so prednosti Evropske unije z ozirom na sredozemsko sosedsko politiko. Zahvaljujemo se mu in smo mu eh, hvaležni za informacije, ki jih je posredoval o programih komisije, kar zadeva cilj revizije, torej umestne revizije, umestnega pregleda. Pozitivno je bilo, kar je povedal, torej se zahvaljujemo komisiji za kar je, nam je povedala in da je sploh navzoča. Vsekakor ta uh, Eh, vaja je bila tudi zaključena z eh, analizami, ki jih je naročil parlament nekim francoskim strokovnjakom. Eh, kaj meni komisija o teh študijah, katera je njena ocena, lahko pomagajo pri oblikovanju novih korakov A ne, niste še tega dobili, ugotavlja gospod Salafranka. Pametno bi torej bilo razpolagati s temi dokumenti, zato da se lahko komisija odzove na pripombe, ki so jih dali strokovnjaki. Parlament je naročil te zunanje študije. Mislim, da bi bilo vsekakor pametno izvesti ta, to vajo med navenicami in. Kot so povedali tudi drugi, bi morali skušati vključiti v vse te načrte, te bilateralne ukrepe, eh, določene eh, pač eh, prvine, ki naj nam omogočijo, da ne izgubimo izpred oči celotne, celovite slike. Torej, nekateri pripombe, ki so bili dane v zvezi z načeli, ki skušamo eh, promovirati prek naše politike, eh, Eh, se, so dru, različno uh, zastopane, to so povedali tudi predgovorniki, vsaj kar zadeva tudi količinsko plat. In naj čisto na kratko zaključim, predsednik, naj uh, še postavim nekaj vprašanj. Najprej naslednje. V indikativnem programu za Egipt sem ugotovil, da vse, kar je povezano s človekovimi pravicami in podporo eh, političnim reformam, predstavlja samo 11,1 odstotek 149 milijonov predvidenih eh, predvidenih v našem proračunu. Eh, če prav razumem, čeprav razumem, seveda so uh, razlogi sicer razumni, uh, Eh, za Izrael smo namenili samo 6 milijonov evrov, naprimer, in nekatere kritike so bile izražene, s katerimi morda lahko tudi soglašam. Vsekakor pa mislim, da potrebujemo poglobljeno uh, razmišljanje. Soglašam tudi z gospodom Mejerjem, pa čeprav smo uh, imeli različne sklope, moramo tudi upoštevati klauzulo uh, spoštovanja demokratičnih načel v pridružitvenih sporazumih. Ne smemo kriviti zgolj komisije, kajti večkrat so, so države članice, ki ne odločajo. In naj tudi eh, omenim eh, opazovalno misijo v Libanonu eh, ob volitvah in naj tudi povem to, če bo začstopil v veljavo pridružitveni sporazum s Sirijo, bo to predpostavljalo kako spremembo glede proračuna, ne se količinskega vidika, ampak glede politike, ki jo razvijamo s Sirijo. Hvala, predsednik. Kolega Pejon, poročevalec AFET za Unijo za sredozemlje. Ti minuti, izvolite. Hvala lepa. Ja. Mislim, da kot prvo je treba paziti na to, da ne bomo imeli tukaj napačne razprave. Seveda je treba upoštevati integracijo, gospodarsko sodelovanje in pa tudi človekove pravice in pa demokratične imperative, to so naše vrednote, to je tudi naša metoda dela. Mislim, da tukaj nima smisla delati karikatur iz uh, teh eh, zadev. Gospod Salafrank in gospa Flotra sta oba dejala, da moramo hoditi po obeh nogah in da ravnovesje danes v tem odnosu ni. Gre za nek proces, gre za logiko postopnega napredovanja, korakoma, eh, vendar pa mislim, da moramo vendarle biti pozorni, kot so dejali kolegi, da izpostavimo določene zahteve, ki so za nas ključnega pomena. Še posebej glede na to, da Evropska unija in Evropski parlament zelo ustrajata na tem, da je potrebno razviti in eh, to ste tudi že pozdravili, pozdravili ste učinkovitost sosedske politike, torej da v prihodnih letih razvijemo sodelovanje in eh, stike z jugom. To je za nas ključnega pomena. S tem se torej vračam na moje vprašanje. Od leta 2007 imamo določeno novost, to je Unija za sredozemlje. In zdelo bi se, da po vseh prizadevanjih uloženih v to, ta Unija zdaj končno pridobiva svoj generalni sekretariat, bo brez dvoma dobila tudi sredstva. In zanima me, kako komisija upošteva to novo danost, glede na naš strateški dokument iz leta 2007 do 2013 in zanima me celo, do kakšne mere, kajti tukaj je, bilo določena, določena, je bila določena mera pomislekov, do kakšne mere je komisija pripravljena podpirati komplementarnost unije za sredozemlje z novimi nacionalnimi indikativnimi programe, ki jih pripravljamo za obdobje 2011 do 2013. Torej, kakšna je vaša vizija usklajevanja in koordinacije teh vidikov sosedske politike eh, in pa unije za sredozemlje? Hvala. Grazie, eh, onorevole Pejon. La... Lepa, gospod Pejon, predam besedo gospodu Menarabu Atuju za tri minute, oziroma gospe. Hvala lepa, predsednik. Evropska unija temelji na želji, da naj bi nikoli več eh, zavladala vojna med eh, ljudstvi v Evropski uniji. In eh, unija za sredozemlje mora temeljiti na ta isti volji za zagotavljanje miru in stabilnosti za naše partnerje. Gre za to, da se izognemo situacijam, ki bi ljudstva na jugu sredozemlja lahko vodile v smrt. Prihaja do hudih kršitev človekovih pravic in mednarodnih eh, pravnih norm, prav tako prihaja do usmrtitev tudi v zvezi z terorizmom, pa tako več eh, tisoč ljudi tvega svoje življenje, ko skušajo priti na sever sredozemlja. In unija za sredozemlja nima nobenega smisla, če ne rešimo teh, problem. to je, teh problemov. To je nujno. Pridružitveni sporazumi in pogajanja nam morajo omogočiti, da te zahteve tudi verbaliziramo, da lahko te pojave tudi uspešno odpravimo. Kar zadeva še posebej mlade, pa rešitev tega problema temelji na dveh eh, točkah. Najprej Države na jugu Magreba morajo zagotoviti boljšo perspektivo svojim prebivalcem in to zahteva odprto družbo, kjer bo vladala demokracija, človekove pravice, pluralnost eh, političnih mnen, kultur, religij, identitet. Kot drugo, evropska politika priseljevanja ne sme ustvarjati ilegalcev in mora omogočiti osebam iz eh, Afrike, da z južne obale, na severno obalo prihajajo na zakonit način. Južno sredozemlje je meja, eh, je nekakšen simbol vrste odnosov, ki želi Evropska unija promovirati z jugom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Benarab Atu. Sedaj pa predam besedo gospodu Pancerju, ki je predsednik odbora za odnose z državi Magreba. Hvala, predsednik predvsem neko razmišljanje v splošnem, kajti kljub temu, da menim, da je pozitiven pristop, ki ga je iznesla komisija, vsekakor pa mislim, da je treba vsekakor politični profil nekoliko dvigniti z ozirom tudi na strateško vlogo, ki eh, jo odigrava lahko to območje. In torej bi si želel, da bi komisija v celoti razumela, da eh, tako ali drugače potrebujemo nekega zagona, eh, večjega zagona, kajti to bi nam omogočilo, da poiščemo tudi ustrezno ravnovesje v tako imenovanih sosedskih politikah. In torej moje razmišljanje v zvezi s tem je naslednje. Potrebno je, da v sosedskih politikah se uveljavita dve liniji, ki eh, si nasprotujeta po svoje. Po eni strani beležimo preveliki realizem, ki temelji zgolj na dejstvu, da bilateralni sporazumi, ne samo bilateralni sporazumi, se dogajajo zgolj v zvezi z gospodarskimi razvojnimi temami. Po drugi strani pa imamo edino referenčno točko, temo človekovih pravic, ki eh, je sicer izredno pomemben, torej tema um, č, klauzule človekovih pravic. Včasih pa je to celo pretirana uh, tema, včasih uh, celo imamo občutek, kot da zaradi neke kršitve v neki državi bomo, bili, bomo prisiljeni eh, pretrgati diplomatske odnose s tisto državo. Kolega Pejon je pravilno izpostavil, da moramo delovati na obeh vzvodih, torej na razvojnih politikah in na demokratičnih politikah, ki se morajo razviti v teh državah. In to se mora dogoditi tako uh, skozi splošen dialog in tako, da uh, v celoti upoštevamo sredozemlje tudi v bilateralnih odnosih. In torej s tem zaključujem in sprašujem komisijo tudi za razmisle, kajti tukaj beležim neko, uh, neko kontradikcijo, neko protislovje, uh, recimo na eni strani, kako se Evropa loteva vseh tem tega področja in posameznih specifik uh, v uh, dotičnih državah. Včasih to prihaja v nasprotje nasprotje s splošnim pristopom Evrope do sredozemlja. Torej sprašujem komisijo, kako namerava delovati. Na eni strani imamo torej splošno delovanje, na drugi strani pa določene ukrepe, ki zadevajo posamične države um, v sredozemskem bazen, bazenu. Hvala lepa, gospod Panceri. Zaključuje razpravo. Uh, gospod Kiel Nilsen, gospa Kiel Nilsen. Hvala lepa. Tudi jaz imam za vas vprašanje glede spoštovanja mednarodnega prava, še posebej, kar zadeva naše odnose z Izraelom. In podala bi samo nekaj konkretnih primerov. Naprimer, ko gre za gradnjo železniške povezave med eh, Zahodnim Jeruzalemom in nezakonito postavljenimi izraelskimi naselbinami. In eh, zanima me tudi, kakšna je opletenost francoskih podjetij v ta projekt, ki niti ni več projekta, ampak je že v teku. Eh, potem eh, tehnologija za dostop do vode, to naj bi bilo nekaj, kar eh, koristi Evropi. Ma kaj pa je s pravico dostopa do vode? Amnesty International je podal zelo pomembno poročilo o dostopu do vode na zasedenih palestinskih ozemljih, tako da zanima me, kakšno stališče je do pravice do vode. Zastavila sem tudi pisno vprašanje komisije in verjetno bom dobila odgovor, kakšne učinkovite mehanizme nadzora komisija predvideva za zagotavljanje tega, da kmetijski predelki, ki se uvažajo v Evropo, ne izhajajo iz zasedenih palestinskih eh, ozemlji. Potem je tukaj še vprašanje demokracije v Izraelu kaj je s 35 zakoni v Izraelu, ki dajo prednost judom in diskriminirajo proti palestincem? Kaj je s številnimi aretacijami, ki potekajo, aretacijami miroljubnih izraelskih pacifistov, judov ali, ali arabcev, čisto vseeno, ki se vsak teden sestajajo v Šekžaraju in protestirajo proti prisilni izselitvi prebivalcev Zahodnega Jeruzalema. Na koncu pa bi rada samo še enkrat podarila, kako pomembno je poslušati civilno prebivalstvo, pomembno je poslušati civilno družbo in zato vas danes večer, zvečer vabim na konferenco, ki jo organiziram skupaj z nekaterimi kolegi, kamor smo povabili tudi člane Izraelsko-Palestinskega združenja eh, Combatants for Peace. Mislim, da je kar nekaj tudi tukaj v dvorani. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo slišati, kaj ima zapovedati ta mlada Izraelka, ki je služila uh, v izraelski vojski in ki se zdaj bori za mir. In pravi, kaj pričakuje od Evrope, kajti Evropa ima zgodovinsko odgovornost za razmere na Bližnjem vzhodu. In eh, pomembno je slišati, kaj pričakuje od Evrope, kakšna naloga stoji pred Evropo, da namreč pomaga Izraelu pri tem, da postane prava demokracija, da spoštuje človekove pravice in da eh, naredi konec apartheidu. In ta mlada Izraelka nam vsekakor želi podati svoje sporočilo in pravi, da že veliko pričakuje od Evrope, kar zadeva vzpostavitev resnične demokracije, ki spoštuje mednarodno pravo in človekove pravice. Hvala lepa. Grazie, onorevole Kiel Nielsen. La parola. Hvala lepa, gospa Kiel Nielsen. In predajamo sedaj besedo za zaključek, za zaključno razmišljanje gospodu Dupla de Moral. Um, hvala lepa, predsednik. Naj začnem s tem, da povem, da nikakor ne verjamemo. In to vsekakor tudi razumem čisto prav, to, kar ste dejali, da nam reč tukaj vlada neko pomankanje občutljivosti do dilem, s katerimi se je treba soočiti. Ne razumem vaše poanto, namreč, da kljub potrebi po nekakšnem realnem pristopu moramo kljub vsemu biti optimistični, objektivni pri uveljavljanju naših vrednot pri naših partnerjih in mislim, da to vsekakor je vzeto na znanje. Mislim, da je to v končni fazi tudi bistvo vsega našega početja, ampak morda ta zahteva, ki jo je tukaj slišimo, da moramo biti bolj aktivni na tem področju, morda vsekakor resnično predstavlja nekaj, kar bi bilo vredno preučiti. Ampak, če bomo zelo rigorozno zastavili nekakšno merilo, pod katerim sodelovanja s sosedi na jugu ne bo, pozemimo za, za primer eh, pogoje, ki so potrebni za vstop v svet Evrope, potem se nam lahko zgodi, da ne bomo sploh mogli sodelovati z nobeno od sosed na južnem sredozemlju, kajti soočajo se s posebnimi problemi in kot rečeno že prej, menimo in menimo tudi, da se strinjate s tem našim mnenjem, da je način, kako reševati te probleme, ta, da se lotimo še kako nujnih reformnih procesov, ki nas bodo privedli do tega, da bodo te države same sprejele tiste ukrepe, na podlagi katerih bodo mnogo bliže tistim vrednotam, ki jih zagovarjamo mi v Evropski uniji. Kar zadeva dialog, ki mora upoštevati kulturne razlike, ne le v politični kulturi, ampak v splošni kulturi eh, s temi državami, je to tudi treba upoštevati. Ampak ne bi se tukaj omejeval zgolj na splošne pripombe. Kar nekaj zelo, zelo konkretnih misli je bilo izrečenih. Naprimer, glede Egipta ali so sredstva, ki jih namenjamo podpori političnih reform zadostna. Eh, no, to dokaj nizko količino sredstev lahko zagovarjamo s tem, da tukaj ne gre za stvari, ki ne bi jih zagotavljali milijonom prebivalcev. Ne, gre za stvari, ki jih eh, lahko dosežemo z majhnimi društvi, združeni, eh, ki zagotavljajo dialog z 11 milijoni. Mislim, da lahko storimo veliko če ta sredstva porabimo na tem področju. Nikako ne bomo financirali infrastrukture in podobnih zadev, ker je to mnogo, mnogo, mnogo dražje. Kar zadeva izvajanje klauzul o demokratičnosti v sporazumih o pridruževanju. Tukaj mislim, da nimamo ravno najbolj enotnega mnenja, ne le v Evropske komisije, ampak v Evropski uniji kot celoti, glede tega, kako zadevo uveljavljati. To je edino, kar lahko povem. Države, ki imajo pridružitvene sporazume, je to nekaj, kar vsaj zaenkrat še ne vem, da bi uporabili kot razlog za začasno prekinitev sporazuma. To seveda je pomembno, eh, ne v kontekstu tega, kar mi počnemo tu v tem trenutku, eh, kajti, kot rečeno, tukaj gre za preomejen eh, projekt, da bi reševali ta problem. Ali bo prišlo do spremembe odnosov s Sirijo, če bomo podpisali sporazum? Ja, vsekakor. Številna področja sodelovanja bi se nam odprla, to bi bilo potrebno nadalje razvijati s pomočjo pododborov, tako kot to počnemo z drugimi državami. In zdaj vsekakor skušamo zagotoviti to, da bomo do podpisa sporazuma tudi že uspeli povečati količino sredstev, ki jih namenjamo Siriji in upamo, da bomo na ta način lahko storili več. Kar zdeva Unijo za sredozemlje. Zdaj se zdi, da končno se pojavlja perspektiva, da bo sekretarjat eh, tudi dobil potrjen statut in da bomo z imenovanjem generalnega sekretarja lahko začeli tudi z dejanskim delovanjem tega sekretarjata. Eh, s tem v zvezi lahko povem, da vsekakor to, kar se dogaja z unijo za trg zemlje, vključujemo v naše načrte. Seznam projektov, ki bi potrjen v Parizu, eh, tukaj lahko povem, da je največji podarek bil dan področjem, ki se že razvijajo. Štiri od šestih projektov, ki smo jih potrjeli v Parizu, Eh, zadevajo področje, kjer so že v teku projekti, ki jih financira Evropska unija in s to prakso nameravamo nadaljevati. In kot rečeno že prej, imamo za enkrat približno 70 milijonov v letu 2009 za regionalno sodelovanje. To predlagamo, da se v povprečju poveča na 96 milijonov za obdobje 2012-2013 in na ta način mislim, da nam bo omogočeno izvajati več takšnih sinergetskih projektov. Ambicija unije za sredozemlje, tudi z vedika projektov, ki so bili potrjeni, pa so seveda mnogo večje od tega, kar lahko zagotovimo v okviru tega regionalnega konteksta. Potrebujemo finančne inštrumente iz, iz drugih mednarodnih finančnih institucij in uh, Obenem moramo zagotoviti tudi sodelovanje zasebnega sektorja in to je eden glavnih razlogov, zakaj se ta sekretarjat ustanavlja. To bo ena glavnih funkcij tega sekretarjata, namreč da zbira in združuje najrazličnejše sile pri financiranju tistih največjih prioritet, ki smo jih eh, opredelili v okviru Unije za sredozemlje. Strinjam se, da je način, kako rešiti številne probleme povezane s terorizmom in z migracijami, eh, tudi delo v smeri odprte še družbe. To ni edini način, ampak to je zelo pomemben način in to skušamo izvajati tudi v okviru sosedske politike. To sem dejal že v vodoma in to zdaj lahko le ponovim. Na ta način bomo lahko, če drugega ne, vsaj zmanjšali število ljudi, ki žal izgubijo svoje življenje tudi zaradi neustreznega delovanja oziroma vodenja naših odnosov. Kako se zdaj odzivati na situacijo, v kateri se nahaja posamezna država, glede na naše zahteve? Kot rečeno, tukaj bomo potrebovali diferencirane akcijske načrte in eh, indikativne programe za vsako od teh držav. To kot prvo. Kot drugo, potrebujemo dobre, kakovostne strukture za vodenje dialoga, ki nam omogočajo izpostavljati probleme, kadarkoli se ti pojavijo, pa naj bo to v kontekstu struktur mm, pridružitvenih sporazumov ali pa v kontekstu struktur, ki jih vzpostavljamo eh, z dialogom, ki ga ustanavljamo z akcijskimi načrti. In Evropska unija je seveda Mm, že kar eh, običajno vključena v eh, reakcije na razno razne dogodke. Inštrumenti, ki pa jih imamo v tem trenutku, žal niso eh, ne vem kako hitro potezni, ampak so bolj prilagojeni na srednjeročno načrtovanje in na srednjeročne spremembe. Imamo sicer nekaj inštrumentov, ki pa ne sodijo sem v, v ta inštrument. Imamo inštrument stabilnosti, imamo uh, potem tudi naše tematske proračunske postavke, pa naj gre za človekove pravice in demokratizacijo, eh, za eh, ne državne akterje in tako naprej. To so fleksibilni inštrumenti, mm. ampak eh, kljub temu naši reakcije v smislu zagotavljanja resursov za reševanje določenih problemov niso dovolj hitre, ampak tako v tem trenutku stvari pač stojijo. Kar zadeva ostalo, kar se dogaja, tukaj moram reči, da ne želim se izogibati stvarim, ki so bili tako omenjeni. Kar zadeva spor v Gazi, to je nekaj, kar je Evropska unija večkrat izpostavila. Izrael je prosila naj se nekoliko bolj zadržano eh, loti tega problema. Tudi kar zadeva zagotavljanje nujne pomoči prebivalstvu v Avstraliji, smo na odprtju eh, Gaze, to še vedno nadaljujemo. In najboljši način, kako prispevati k rešitvi tega problema, mislim, da je, da skušamo storiti, kolikor se le da za mir. Eden od stebrov tega pa je seveda ustanovitev palestinske države in večino svoje pomoči palestinskim oblastem namenjamo ravno temu, da skušamo zgraditi to državo v skladu s tem, kar palestinska oblast sama eh, tudi predlaga. E, izven tega okvira pa je žal verjetno, zelo malo verjetno, da nam bo uspelo rešiti Eh, zelo, zelo resne probleme, s katerimi se soočajo ljudje na tem ozemlju, pa naj gre za gospodarske razmere, s, katerim, s, s katerimi se sooča palestinsko prebivalstvo v Gazi na Zahodnem bregu, ali pa če omenim situacijo v Jeruzalemu, ki tudi ni najbolj po naši meri. Sveda skušamo s političnimi ukrepi, diplomatskimi ukrepi, s pomočjo na najrazličnejših, najrazličnejših ravneh eh, rešili, rešili ta problem na kar se da konstruktiven način. Hvala lepa. Hvala lepa vsem vam. Hvala gospode Moral za vaš prispevek v tem odboru v zvezi s konstruktivnim dialogom, ki se je razvil. Hvala lepa kolegi. da ste tudi vi dali pomemben prispevek tej razpravi, k temu dialogu. Kot vidimo, se morajo nekatere stvari v prihodnih nekaj mesecih še nadalje razviti. Videli pa smo, da je komisija pripravljena okrepiti gospodarsko in finančno sodelovanje. Mnogi kolegi so povdarjali ta vidik. Mislim, da ste dali odgovor, ki nam je vsem lahko v uteho. Hvala lepa, zaključujem sestanek. Nadaljevali bomo ob 15. predsedoval bo gospod Provera. Govorili bomo o državah na vzhodu, še zlasti o Gruziji. Hvala lepa.